predsednik komisije, ki je bil z veliko večino izvoljen tu v tem eh, zboru. To je bilo prvi krat po evropskih volitvah, da je Evropski parlament potrdil predsednika komisije. Mislim, da še nikoli nismo s takšnim pričakovanjem čakali na takšen nagovor in mislim, da smo danes lahko vsi skupaj zelo ponosni, da ta prvi nagovor o stanju Unije podaja predsednik komisije, ki je bil izvoljen na svoj položaj po novem postopku, po postopku, na podlagi katerega je naša unija postala bolj demokratična. Tudi danes je ta zbor zbor evropske demokracije in zopet se soočamo z res epohalnim izzivom zaradi begunske krize, zaradi res težkih gospodarskih razmer v nekaterih državah članicah. In tudi zato, ker mora Evropa prevzeti svoj delež odgovornosti pri reševanju vojn, ki se dogajajo na našem pragu. Razprava o stanju Unije je tudi posnetek stanja o delovnih odnosih med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Je pa to tudi trenutek, v katerem obe instituciji skupnosti pokažeta, da sta v duhu skupnostnega dogovarjanja pripravljeni prevzeti te izzive. Jean-Claude Juncker bo danes prvikrat v tej funkciji podal poročilo o stanju Unije. Gospod predsednik Juncker, predajem vam eh, besedo, da nam eh, podate predloge, ki jih želite vi predstaviti tu v Evropskem parlamentu. Predsednik Juncker, beseda je vaša. Zelo spoštovani gospod predsednik, gospod predsedujoči svetu, spoštovane poslanke in poslanci. V prijetno dožnost in tudi veselje mi je, da kot eh, predsednik Evropske komisije prvikrat v svojem kratkem življenju lahko podam nagovor o stanju Unije tu pred tem visokim zborom. Kot eh, luksemburški premije sem zelo pogosto, mislim, da 20 krat podal nagovor o stanju v državi. In vedno so mi rekli, da je bil ta govor dober, retorično, v smislu tonalitete. Eh, vsebinsko so bila mnenja deljena, vedno pa so rekli, da je bil ta govor predolg. In eh, tudi to se mi bo danes zgodilo tu pred vami. Tega nagovora nisem mogel pripraviti v normalnih pogojih, v, iz razlogov, ki mislim, da jih nekateri poznate in razumete bom pa vsekakor dal vse od sebe, da ta nagovor pripeljem do dobrega konca. Ta nagovor poteka v kontekstu okvirnega sporazuma, ki določa odnose med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Po teh pravilih predsednik Evropske komisije v prvi polovici septembra vsako leto parlamentu odgovarja o stanju v Uniji, v Uniji v preteklem letu in tudi o tem, kaj bo v prihodnjih mesecih na vrstnem redu in na dnevnem redu našega dela. Gre torej za prioritete in načrt dela Evropske komisije in eh, posledično tudi vse deloma Evropske unije kot celote. In namen tega je, da predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Šulcu in eh, predsedujočemu sveta, luksemburškemu predsedniku vlade, prioritete komisije sporočimo v pisni obliki in eh, tudi temu zboru sem poslal ta dopis. Prav tako je pomembno, da ta dopis, to pismo pospremim z predstavitvijo desetih prioritet dela komisije. Vseh teh zadev, vseh teh vprašanj danes eh, ne bom obravnaval tu na tem mestu. In eh, tu bi vas eh, napotil na pisne odgovore, ki jih je podala komisija, kar sem podpisal sam in tudi gospod Franz Timmermans. To sicer ni najbolj uljudno, ampak je pa nujno in zato vas pozivam, da si preberete tudi spremne dokumente, ki smo jih priložili te izmenjavi dopisov. Sem prvi predsednik Evropske komisije, ki ni bil posredno, temveč neposredno izvoljen in tudi, ki je prejel soglasje Evropskega parlamenta za imenovanje na to funkcijo. Od samega začetka že v svojem nastopu, v uvodnem nagovoru tu v Evropskem parlamentu lansko leto dejal, da komisija, ki jo bom vodil, postaja bolj politična komisija in posledično, da predsednik te politične komisije na podlagi proceduralnih demokratičnih postopkov za njegovo imenovanje, prav tako postaja političen predsednik. Ko rečem političen, potem imam v mislih političen v najbolj žlahtnem pomenu te besede. Vsi smo ljudje politike, nismo politiki. Vi in mi smo ljudje, ki se ukvarjamo s politiko. In eh, ko rečem, da smo politiki, to ne pomeni, da vse hočemo politizirati, ampak rad bi izpostavil, da vsekakor sem mnenja in prepričanja, da zdaj ni čas za to, da stvari potekajo po starem scenariju, tako imenovani scenarij business as usual. To je nekaj, na kar moram opozoriti. tako da prosim, ne štejte, kolikokrat bom omenil besedo socialno, kajti moje srce je še kako socialno. Ne štejte, kolikokrat bom izrekel besedo trajnostno ali eh, ekonomsko ali proračunsko, eh, politično. Ne, ne štejte teh besed. Kajti to ni čas za to vrstne pogosto prazne govore. Mislim, da je tu trenutek iskrenosti. Prišel je čas za iskrenost in odkritost v Evropi in zato bo to govor o velikih vprašanjih, s katerimi se Evropska unija danes sooča in na to se nameravam zdaj osredotočiti. Naša Evropska unija, čeprav nisem pesimist, ni v dobrem stanju in nobenega smisla nima, da bi predsednik komisije predstavnikom evropskega prebivalstva tu slikal neko lepo sliko. Kajti Evropska unija ni v dobrem stanju. Manjka nam Evrope v, tem, v tej Evropski uniji in manjka nam tudi unije v tej Evropski uniji. To moramo spremeniti. In to moramo spremeniti zdaj. S skupnimi močmi. To konec koncev določa tudi mandat, ki smo ga prejeli od evropskih eh, voljivcev. To veleva tudi mandat, ki sem ga jaz prejel od tega zbora. Ne vem, zakaj se tako vznemirjate, ko govorimo o Evropski uniji. Lahko me tu pa tam zmotite in prekinete, ampak ne bom vsakič se odzval na to, kar pravite, ker to, kar govorite, je preprosto nič vredno. gospod predsednik dame in gospodje kakršne koli delovne programe in zakonodajne agende že imamo prva prioriteta danes je in mora biti rešitev begunske krize od začetka leta je skoraj da petsto tisoč ljudi prišlo v Evropo velika večina teh beži iz Sirije pred terorjem islamske države v eh, Libiji ali pred diktaturo v Eritreji. Najbolj prizadete države so Grčija z več kot 200 tisoč begunci, Mačarska s približno 150 tisoč begunci in Italija s 120 tisoč begunci. Te številke so velikanske za nekatere so celo strašljive. Ampak zdaj ni trenutek za strah. Zdaj je trenutek za odločno skupno ukrepanje Evropske unije in njenih držav članic in njenih institucij. Prva izmed vseh zadev, pred vsemi ostalimi premisleki, je vprašanje humanosti in človekovega dostojanstva. In za Evropo je to tudi vprašanje zgodovinske poštenosti. Mi, evropejci, vsi tu smo evropejci. A ja, ok. Prav. sem si zabeležil, da niste evropejci. Dobro povedano, ampak eh, slabo izpeljano. Zdaj ni trenutek za to, da nas je strah. Zdaj je čas za humanost in za človekovo dostojanstvo. Mi, evropejci, vsi mi, vsaj tako sem mislil, predn me je gospod prekinil, vsi mi se moramo spomniti in spominjati, da je Evropa celina, na kateri je vsak nekdaj bil begunec. Naša skupna zgodovina je zgodovina milijonov evropejcev, ki bežijo pred eh, verskim političnim preganjanjem, pred vojno, pred diktaturami, pred represijo. Kdo ne bi pobegnil iz Francije v 17. stoletju? Judje, Sinti, Romi, številni drugi so bežali iz Nemčije v nacističnem obdobju v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja. Španski republikanci, ki so bežali v begunska taborišča na jugu Francije ob koncu 1930. let po porazu v državljanski vojni. Mačarski revolucionari, ki so bežali v Avstrijo in drugam, povsod po Evropi po njihovi ustaji. Po ustaji proti komunizmu, kar so zatrli sovjetski tanki leta 1956. Čehi, Slovaki, ki so si prizadevali za egzil v drugih državah, tudi v moji po represiji nad Praško pomladjo leta 1968 na stotine, na stotine tisočev ljudi je moralo zapustiti svoje domove med in po jugoslovanskih eh, vojnah. To je bilo tik pred koncem prejšnjega stoletja. Ne stoletje nazaj, ampak v zadnjem desetletju 20. stoletja. Smo pozabili, da obstajajo razlogi, zakaj je več eh, McDonald'ov, ki živijo v ZDA, kot pa je celotna populacija škotske. Razlog je, zakaj je število ovnilov in mrfjev v ZDA bistveno večje od števila taistih, ki živijo na Irskem. Smo pozabili, da je 20 milijonov ljudi polskega porekla življenje poiskalo izven Polske kot posledica politične in ekonomske emigracije po številnih spremembah meja na Polskem po prisilnih izselitvah in na eh, tudi drugih dogodkih v pogosto boleči polski zgodovini. Smo resnično pozabili, da po uničenju, ki ga je za seboj pustila druga svetovna vojna, da je takrat bilo 60 milijonov ljudi beguncev v Evropi. To je bil rezultat te katastrofalne evropske izkušnje. Globalni režim zaščite, torej konvencija, ženevska konvencija iz 1951 o statusu beguncev je bila sprejeta zato, da se je podelil status tistim, ki so bežali pred vojnami v Evropi, ki so obežali eh, vojni in popolnoma nerazumni represiji. Mi, evropejci, vedeti in nikoli pozabiti, zakaj je zagotavljanje varnega zatočišča in temeljne pravice do azila tako pomembno. Temeljna pravica do azila je ena najpomembnejših mednarodnih in evropskih vrednot. Tega ne smemo pozabiti. Tu v tem zboru in drugod sem v preteklosti dejal, da smo premalokrat ponosni na našo evropsko dediščino in na naš evropski projekt. Da, kljub naši krhkosti, kljub eh, našim šibkostim, kljub eh, našim eh, šibkostim, kot jih sami vidimo, je danes dejstvo, da Evropo na globalni ravni vidijo kot varno zatočišče. Evropa danes je tisti kraj, ki predstavlja upanje, ki predstavlja varen pristan in stabilnost v očeh teh 100 tisočev ljudi, ki prihajajo sem. In to je nekaj, na kar moramo biti ponosni, ne pa nekaj, česar nas bi moralo biti strah. Evropa danes, dame in gospodje, kljub številnim razlikam med državami članicami, predstavlja zdaleč najbogatejšo celino na svetu. Tisti, ki kritizirajo Evropo, evropsko integracijo, evropsko, evropski ustroj, Evropsko unijo, si morajo priznati, da je to tisti kraj na svetu, kjer vlada mir in stabilnost. In na to moramo biti ponosti. Imamo sredstva, da pomagamo tistim, ki bežijo pred vojno, pred terorjem, pred represijo. In številni danes pravijo, ja, že lepo in prav, ampak Evropa ne more sprejeti kar vseh. In ja, res je, Evropa ne more biti zatočišče za vso revščino tega sveta. Ampak bodimo iskreni in stvari postavimo v pravo perspektivo. Nedvomno prihaja v tem trenutku v Evropo begunski val, kakršnemu še nismo bili pričati ampak to je še vedno le nič cela enajst odstotka celotnega prebivalstva Evropske unije. V Libanonu, za primerjavo, begunci predstavljajo 25 odstotkov prebivalstva in to v državi, ki ima le eno petino bogatstva in blaginje, ki jo uživamo v Evropski uniji. In kdo smo mi? da nikoli ne postavljamo takšnih primerjav. Kdo pa smo mi? Naj bo jasno in bodimo pošteni z našimi pogosto zaskrbljenimi državljani. Dokler vlada vojna v Siriji, dokler vlada teror v Libiji, begunska kriza ne bo kar izpuhtela. Lahko gradimo zidove, lahko postavljamo ograje. Ampak eh, predstavljajte si, brez demagogije, predstavljajte si za sekundo, če bi bili vi tisti z otrokom v rokah, svet, ki ga poznate, se vam sesuva okrog vas. In ni je cene, ki je ne bi plačali. Ni ga zidu, ki ga ne bi preplezali. Ni ga morja, preko katerega ne bi šli. Nije meje, ki je ne bi prečkali, če bi to bila vojna takšnih barbarskih razsežnosti, kot to izvaja islamska država. Mi se borimo proti islamski državi. In zakaj ne, nismo pripravljeni sprejeti tistih, ki bežijo pred islamsko državo? Te ljudi moramo sprejeti na evropskem ozemlju. čas je prišel ko moramo ukrepati ko moramo se spopasti s to begunsko krizo dejansko ni nobene alternative kazanja s prstom na druge. Ne toliko je manja prstnih odtisov, ampak s prstom so kazali en na drugega v prejšnjih tednih. Države članice so se med sebojno obtoževali, da niso naredile dovolj, da so narobe ukrepale. Nihče pa ni Nihče pa ni ustrezno kazal na prst, s prstom na Brusel, ki mora v takih zatevah vedno ustrezno ukrepati. Vsi bi, dobro, mogoče ne vsi, večina v tej dvorani in sam osebno komisija lahko bi bili jezni zaradi tega, kar se dogaja. Ampak zanima me, čemu bi to pripomoglo biti jezen nikomor ne pomaga. Kriviti druge ne pomaga beguncem in migrantom. In kriviti druge pogosto pomeni, da politiki, tisti, ki oblikujejo uh, politike in sprejemajo zakone, se v bistvu ne zavedajo dogodkov. Bolje je, da se spomnimo namesto tega zakaj je prišlo do sedanje situacije. Pogledati eh, moramo situacijo tako, kot je in se hitro premakniti naprej. In ne začenjamo od začetka. Že od začetka tega stoletja je komisija, ne mislim na svojo komisijo, komisijo Baroza imam v mislih, ki je sistematično predlagala Eh, en kos zakonodaje za drugo eh, za pripravo skupnega evropskega azilnega sistema. In zadnji tak zakonodajni predlog je postal predpis in začel veljati julija 2015, pred dvema mesecema. V Evropi imamo sedaj skupne standarde eh, za sprejemanje iskalcev azilca, spoštujemo njihovo dostojanstvo uh, vemo, kako obravnavamo prošnje za, ali vloge za azil in imamo uh, skupne kriterije v pravosodnem sistemu, ko se ugotavlja, kdo je upravičen do nacionalne ali mednarodne pomoči. In vse ti standarde, spoštovane poslanke in poslance, je treba v celoti izvajati in spoštovati v praksi posod po Evropi. To pa se gotovo ne dogaja pred poletjem, ne po poletju, ampak pred poletjem, je komisija začela z prvo serijo 32 postopkov kršitev proti državam članicam, ki niso upoštevale pravil. Tukaj gre za kredibilnost. Mi sprejemamo zakonodajo, vendar je pa ne izvajamo. Torej, gre za kredibilnost držav članic, ki upoštevajo mednarodna in evropska pravila in zakonodajo. Drugi svežen kršitev postopkov za krš, proti kršitvam država članica se pripravlja v naslednjih dneh. Skupni standardi so sicer pomembni, niso pa dovolj, da rešimo obstoječo krizo beguncev. Komisija, svet, parlament, svet je pomladi rekel, da potrebujemo skupno agendo za migracije. To smo kot komisija predlagali maja in ne bi bilo pošteno, če bi rekli, da se v takrat ni nič zgodilo. Eh, na morju smo potrojili našo prisotnost. 122 tisoč ljudi smo rešili od takrat. Vsako življenje izgubljeno je preveč. Enostavno vsako življenje šteje. Ampak še veliko več je, bi, je, je bilo uh, rešenih. Uh, Eh, razen tistih 122 eh, tisoč, torej pove, povečanje je 250 odstotno in na to moramo biti ponosni. Države eh, skupaj sodelujejo v Frontex operaciji v Italiji. 102 uh, oficirja iz uh, različnih držav, 31 eh, ladij, 30 eh, letal, veliko eh, helikopterjev in 4 transporterje. To je prvi ukrep evropske solidarnosti v akciji in kljub temu je še veliko več treba narediti. Borimo se proti tihotapcem ljudi in njihovim združbam in mnoge ladje se sedaj več ne odpravljajo na morje. Zaradi tega se je centralno sredozemlje stabili, sredozemlje stabiliziralo. Augusta je prišlo 115 tisoč um, prišlekov, kar je enaka števila kot lani. Uspeli smo stabilizirati to območje ki je bilo zanemarjeno v vseh politikah doslej. Evropska unija je tudi največji donator v mednarodnih naporih za financiranje sirskih beguncev. Okrog 4 eh, milijarde evrov se je zbrala Evropska komisija, se pravi tudi vi, in države članice za eh, humanitarno, eh, ekonomsko in razvojno pomoč eh, Sirije, beguncev in eh, tistih, eh, ki so v Libanonu, eh, Turčiji, Egiptu in Jordaniji. Dva nova projekta sta vse včeraj začela za varnost in šolanje za 240 eh, tisoč eh, sirijskih beguncev v Turčiji. In naj se zahvalim in pozdravim napo za napore um, Turčije, Jordanije, Libanona in drugih. te države, ki so bistveno bolj revne kot mi, si prizadevajo do te mere, da jim to moramo priznati in da jim moramo pomagati tudi finančno. Odločili smo se za preselitev za uh, več kot 220 tisoč izven Evropske unije v naslednjih letih. Seveda, to je zelo um, skromno, pravzaprav izredno skromno v primerjavi z Turčijo, uh, Libanonom in Jordanijom, kjer je več kot 4 milijone sirijskih beguncev. Vendar nekatere države članice res eh, sedaj so pripravljene eh, bistveno povečati naše napore v Evropi za preselitev. To pa pomeni, da bomo k malu pripravili eh, strukturiran sistem in sistematičen sistem preseljevanja. Evropa jasno ni napravila dovolj, ni bila dovolj skupno solidarna, ko gre za begunce na našem ozemlju. Za mene, meni je jasno, da države članice so najbolj pod, udar, eh, pod itar, eh, udarom, to so Italija, Grčija in Mačarska in ne moremo jim pustiti, jih prepustiti sami sebi pri tem izrednem izzivu. Zaradi tega je komisija že predlagala um, nujno, nujni mehanizem že maja zato da se preseli 40 tisoč eh, ljudi iz Grčije in Italije, ki iščejo mednarodno zaščito. In danes predlagamo naslednji eh, ukrep nujnosti za preselitev 120 tisoč ljudi iz Grčije, Mačarske in Italije. In to je treba izvesti dosledno. države članice pozivam, da sprejmejo uh, predloge komisije za nujno preselitev vseh 160 uh, eh, tisoč uh, beguncev uh, je vključenih uh, in uh, imeli bomo poseben svet 4. septembra. Torej, uh, govorimo o ogromnem številki, ki jo moramo upoštevati, ki se nas mora dotakniti, ki se mora dotakniti naših src. In upam, da bomo tokrat vsi vključeni, brez fiku žepu, brez retorike, ampak z pravim ukrepanjem in to je tisto, kar potrebujemo v tem trenutku. Kaj pa se dogaja z posamezniki, z ljudmi. Govorimo o ljudeh, ne o številkah. To so ljudje, ki prihajajo iz eh, Sirije in Libije lahko bi pa, eh, in prihajajo sem, lahko pa bodo prihajali jutri kateri drugi. Ali selekcioniramo, ali delamo razliko med eh, židi, kristjani in muslimani. Ta parlament oziroma ta kontinent Eh, se mora zavedati, da ni nobene filozofije, da ni nobenega prepričanja in nobene vere, ko gre za begunce, ko gre za prišleke. Dame in gospode, približuje se zima. Ali si res želimo, da bi družine spale na železniških postajah v Budimpešti in drugje, v šotorih, v mrazu po noči, na kosu, drugje. Poskrbeti moramo za tiste, tudi po zimi, za tiste, ki so zbežali iz svojih držav. Seveda, premestitev sama po sebi ne bo rešila problema. Moramo eh, povečati ukrepe mednarodne zaščite in omogočiti ljudem status azila. Poskrbeti pa moramo tudi za tiste, ki so zbežali iz eh, držav in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev azila gre za tako imenovane varne države porekla. Ta seznam bo sestavljen, tako bodo države članice hitreje eh, obravnavale prošnje za azil in omogočile ljudem varno bivanje. Predpostavka varnosti, po našem mnenju, mora veljati za vse države članice. Evropski svet je enoglasno se odločil za skupne kriterije, ko gre za demokracijo, pravilo, eh, pravo, državno pravo in temeljne človekove pravice. In to seveda eh, isto velja eh, za države kandidatke na Zahodnem Balkanu, ki se približujejo članstvu v Evropske uniji. In eh, seznam varnih držav je le postopkovna poenostavitev. To ni nekaj, kar eh, bi spremenilo temeljno pravico, ki jo imajo az, iskalci azila iz Albanije, Bosne in Hercegovine, nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije, eh, Srbije, Turčije vendar gre za uh, ljudi, ki uh, imajo verjetno manj uh, možnosti, da bi dobili azil kot tisti, ki prihajajo iz Sirije glede na sedanjo situacijo. Seznam varnih držav ne jemlje pravica do azila iz držav, ljudem iz držav, ki sem jih naštel. To je pomembno. Imamo uh, ženevsko konvencijo in jasno je, da je azil oziroma pravica do azila nekaj, kar obstaja. To je pravica. In države na seznamu varnih držav se morajo zavedati, da če se jih eh, ukine z tega seznama, ker te temeljni, eh, ker temeljne pravice niso zagotovljene v teh državah, izgubljajo svojo priložnost, da se učlanijo v Evropsko unijo. To gre z roko v roki. Ja, imamo seznam varnih držav, ampak prišel je čas, da bolj eh, temeljito eh, spremenimo način obravnavanja uh, prošen za azil. Dublinski sistem eh, zahteva, da se taka vloga obravnava v prvi državi, kamor azilec, eh, prosilec za azil pride. Potrebujemo tukaj več Evrope pri tej politiki. Eh, begunska in azilska politika zahteva solidarnost, ki bo stalno vključena v naš pristop in pravila. In zaradi tega komisija danes predlaga, uh, Eh, stalni mehanizem premestitev in s takim stalnim mehanizmom se bomo lahko hitreje spopadali s kriznimi situacijami v prihodnosti, to pa uh, pomeni hitreje kot v preteklosti. Uh, trenutna uh, begunska in azilska politika uh, zahteva uh, prilagoditve. Države članice morajo eh, še enkrat pregledati svojo eh, politike podpore, eh, vključevanja in integracije. Evropska komisija razmišlja o novih načinih financiranja njihovih prizadevanj in res podpiram, zares podpiram možnost, da iskalcem azila omogočimo, da delajo in zaslužijo svoj lastni denar med tem, ko se njihova vloga za azil še obravnava. Delo, delovno mesto, to je stvar dostojanstva. Tisti, ki delajo, bodo našli izgubljeno dostojanstvo in zato moramo narediti vse, da spremenimo nacionalne zakonodaje tako, da beguncem in migrantom omogočimo, da delajo od tist, od, že od prvega dneva po prihodu. Azilna in migrantska politika pa zahtevata tudi večjo varnost zunanjih meja in več napora na tem področju. V Evropski uniji nimamo več eh, mejnih pregledov eh, v šengenskih eh, državah, zato da se zagotovi prost pretok ljudi. To je enkraten simbol evropske povezanosti. In šengenski sistem ne bo um, opuščen v času mandata te komisije. Vendar druga plat medalje prostega pretoka je, da se moramo bolj povezati pri eh, upravljanju zunanjih meja. Države članice to od nas pričakujejo. Komisija je že maja in tudi v eh, volilni politiki, eh, kampanji skupaj z Martinom Gijem in drugimi Ne. Ne kažem na gospod Kela. Eh, hotel sem le omeniti gospoda Ciprasa. Nisem sedaj vaju zamenjal. José Bové je là? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Salut José. Ja, tudi José Bové, ja. sem ga videl tu. To strengthen bistveno moramo okrepiti Frontex in ga razviti v eh, res eh, pravi eh, mejno stražo, ki bo dobro delovala. To je izvedljivo in komisija meni, da so sredstva za to dobro naložena. To je v skladu z našimi ambicioznimi um, koraki k eh, skupni eh, obaljni in mejni straži na ravni Evropske unije do konca tega leta. To pa tudi pomeni, da moramo razmišljati o odpiranju legalnih poti za migrante. Ampak bodimo si na jasnem. To nam ne bo pomagalo pri reševanju begunske krize, s katero smo trenutno soočeni. Bolj odprte in varne ter nadzorne, nadzorovane poti v Evropo nam eh, bodo omogočile eh, boljše ukrepanje in naredile Evropo za tihotapce ljudi manj zanimivo. imeli bomo tokove iz vseh koncev sveta. Migracija se mora spremeniti iz problema v dobro upravljan vir. In zaradi tega bo komisija pripravila eh, poseben eh, svežen ukrepov za legalno priseljevanje do leta 2016. To je izrednega pomena. Priseljevanje je treba legalizirati. Nima smisla protestirati proti nezakonitemu priseljevanju, trebamo, eh, moramo organizirati zakonite načine priseljevanja v Evropo. In dolgoročna rešitev bo možna le, če se lotimo osnovnih razlogov. Razlogov, zakaj imamo danes to veliko begunsko krizo. Evropska politika mora biti bolj jasna, bolj pritrdilna, še zlasti zunanja politika. Ne moremo še naprej biti razdeljeni in razklani glede na nestabilnost v naši soseščini. Najti moramo rešitev. Mogoče smo prešipki, da bi jo našli, ampak soočiti se moramo. Eh, s tem problemom tako, da bolj iščemo rešitev, mislim na sirsko krizo. Potrebujemo evropsko diplomatsko ofenzivo za reševanje krize v Siriji in Libiji. Potrebujemo močnejšo Evropo, ko gre za zunanjo politiko. Zelo me veseli, da Federica Mogherini, naša odločna in predana visoka predstavnica, visoka, ker je visok, predana visokim ciljem, je dosegla velike diplomatske uspehe za Evropo. Pripravila je eh, teren za uh, diplomatski uspeh. V na mnogih, mnogih državah. In Frederika kot visoka predstavnica in komisija uh, sedaj uh, predlagata nujni uh, ukre, sklad za ukrepe v eh, velik, obsegu 1,8 milijarda evrov za reševanje eh, begunskih problemov eh, ljudi, ki prihajajo iz Severne Afrike. Ne moremo si dovoliti stalne nestabilnosti in ne pre, stalnega eh, nezakonitega priseljevanja ter eh, prisilnega izseljevanja. Torej, upam, da, boste, da bodo vse države eh, upoštevale dejstvo, da tak eh, poseben sklad eh, za financiranje problemov beguncev potrebujemo zaradi tudi preprečevanja kriz v prihodne. In seveda potrebujemo več sredstev za razvojna sredstva, za razvojno pomoč. Ta izraz mi ni všeč, ampak um, ni normalno, da države članice zmanjšujejo proračunska sredstva za razvojno pomoč. Ravno obratno, treba jih je povišati. gospod eh, predsednik, ne želim ustvarjati vtisa, da bo begunska kriza kmalo končana. Ne bo in tega se moramo zavedati. Vendar pa, eh, če eh, sežigamo begunske centre in pošiljamo ladje nazaj ter ljudi zavračamo, to enostavno ni Evropa, to ni evropsko. Evropa. To je pek na kosu, ki da uh, kruh tistim, ki so lačni. Evropa je uh, pokazala svoj obraz v Pasau in uh, eh, Minhnu, ko so prišleke pozdravili na železniških uh, postajah, jih uh, objemali in sprejemali ter jim ploskali. Evropa, ki jo želim, je Evropa tistih, ki so pripravljeni pomagati. Ne želim živeti v Evropi, ki noče pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Komisija se je začela, eh, kriza se je začela in pot je dolga. In eh, pričakujem od vas, eh, ki sedite v tej hiši, hiši Evropske demokracije in držav članic, da nam pomagate pri vzpostavljanju skupnih vrednot in oblikovanju zgodovine. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Ugotavljam, da sem eh, že zdavnaj presegel predviden čas, ki ga ima predsednik komisije za govor, ko govori o stanju Unije, ampak glede na stanje Unije potrebujem nekaj več časa in zato sem vam hotel povedati še par besed na kratko o Grčiji, ki mi je zelo pri srcu. Razprava, ki smo jo imeli, razprava, ki se vrti okrog grških problemov, ki so tudi naši problemi, je bila težka razprava, saj sem eh, moral vse čas takratnemu premijeju razlagati, da imamo v evroobmočju 19 demokracij, ne le tiste, ki pravimo helenska demokracija. Eh, in eh, to se izraža tudi v parlamentih 18 drugih demokracije, ki se stavljajo celotno evroobmočje. In eh, videl sem, da so se pogosto v nekaterih državah članicah zelo jezili, ker smo se lotili reševanja, čeprav ta problem še ni dokončno rešen, reševanja grškega problema torej. In eh, to želim tu povedati, in to sem tudi povedal prvikrat, ko sem se vam predstavil, da je naloga Evropske komisije bdeti nad skupnim interesom. In da se, ne, da se moramo zavedati, da če se ne bi ukvarjali z grškimi težavami, bi bila to napaka, ki je ne bi mogli oprostiti. Komisija je morala storiti to, kar je storila. Plačali smo veliko ceno za to, tudi osebno, jaz v prvi vrsti, kajti napadajo te vedno isti tisti, ki menijo, da znajo bolje kot Evropska komisija, kot Evropska unija. In bruslskim birokratom preprosto nisem pustil druge možnosti, čeprav je bilo njihovo delo izredno dobro. Celo tekom počitnic nisem želel vsega skupaj prepustiti bruselski birokraciji, kot nekateri eh, neumno to poimenujejo. Vsi smo bili vključeni v to, Franz eh, Timmermans, podpredsednik Dombrovskis, Pierre Moskovici in ostali. Vsi smo sodelovali pri reševanju problema, s katerim smo se soočali. Reči, da komisija in njen predsednik ne bi smela reči, da Grexit sploh ni možnost, je nekaj, kar lahko nekdo reče. Ampak dejstvo je, da to preprosto ni možno. Grexit ni nobena opcija. Ker če tega ne bi rekli, bi se to zgodilo. In dejal sem že gospodu Ciprasu in grškim oblastem, da naj tega stavka ne razumejo, čež da jih bomo itak rešili. Aleksisu Ciprasu sem eh, dejal, da nisem čarovnik, ki bo zdaj kar naenkrat potegnil kakšnega že belega zajčka iz klobuka, če nič več ne bo šlo, kot bi moralo. Ne. Mora vedeti in vedel je, da Grexit je možnost, ampak to ni možnost, o kateri velja javno razpravljati. Glede tega, smo pač storili, kar je bilo storiti treba in vedno se mi je zdelo in to veste, da grški problem ni samo problem konsolidacije javnih financ, da to ni samo problem strukturnih reform, čeprav je vse to seveda zelo pomembno, ampak da gre tudi za problem, ki je vezan na perspektivo rasti te države in Evropska unija se mora čutiti srečno, da je sestavni del tega. In eh, niso mi bili všeč komentarji, ki jih je bilo slišati zadnje mesece, naj Grčija kar eh, izstopi. Grčija, predvsem Grki, ki tisti, ki najmanj zaslužijo, so delovni ljudje in eh, ti so tisti, ki mislim, da jih moramo bolj spoštovati. In tudi iz tega naslova moramo bolj spoštovati prizadevanja Grčije, kot smo jih vsta čas do sedaj. Želel bi, da se program, o katerem smo se dogovorili, spoštuje in da ga spoštujejo vse grške vlade, ne le tista, ki je bila, ne le tista, ki zdaj je in ne le tista, ki bo. Če tokrat pravila, ki smo jih eh, skupaj opredelili ne bodo spoštovana, je reakcija Evropske unije, evroobmočja jasno, da drugačna. Tokrat bo treba narediti to, kar je bilo dogovorjeno. V tem programu je 35 eh, milijard, ki jih eh, komisija pripravlja za to, da se ponovno sproži gospodarska eh, rast in s tem tudi socialni razvoj Helenske republike. In eh, to ni neka širokogrudna, neko širokogrudno darilo, eh, temveč je to ponudba, ki upam, da bodo sprejeli vse stranke v Grčiji. Kriza seveda še ni končana. Kriza se ni končala s to rešitvijo, ki smo jo pripravili za grški primer. 23 milijonov ljudi v Evropski uniji je brez dela. V Evropi je več kot 17 eh, milijonov ljudi v evroobmočju brez dela. In eh, to ne pomeni, da je kriza mimo. Kriza bo mimo, ko bo v Evropi zopet vladala polna zaposlenost. Včasih se sprašujem, zakaj je tako bogata celina, kot je Evropa, obrača hrbet temu čisto normalnemu pravilu, ki mislim, da bi ga morali spoštovati vsi moški in ženske, današnji mladi, jutrišnji odrasli imajo pravico do dela in eh, ne opustimo te ambicije, da naj bo Evropa celina, kjer je tako imenovana boniteta, socialna boniteta trojni A, prisotna, kjer bodo vsi lahko zaposleni. To ni nemogoče, če se tega lotimo na pravi način. To pa seveda pomeni, da moramo ostati eh, verni temu ključnemu trikotniku, konsolidacija javnih financ na eni strani, strukturne reforme na drugi in investicije na tretji. Mi smo vašemu zboru in svetu predlagali investicijski načrt v vrednosti 315 milijard evrov. Ta investicijski načrt se zdaj eh, v podrobnostih začenja izvajati in menim, da bodo vsi voditelji evropskih držav, vsi gospodarstveniki eh, in sindikati, vsi bodo morali postati zagovorniki Evrope rasti. Investicijski načrt, ki žal nosi moje ime, zato ker je tako bojda lažje, zdaj se govori, da je ta ambicijski načrt Junkerjev načrt. Na ta način bo lažje najti krivca, če bo neuspešen. Upam, da ne bo neuspešen in želim si, da bodo vsi socialno-ekonomski partneri, vsi gospodarski eh, akteri sodelovali pri tem načrtu, ki je načrt za Evropo, za zaposlovanje in za rast. Ampak vse to, dame in gospodje, poslanke in poslanci, ni dovolj opredeliti bo treba še pot za naprej, pot, ki jo bomo obrali in ki jo bo treba slediti. In zato smo tudi pripravili program petih predsednikov o poglobitvi gospodarske in denarne unije. Gre za poročilo petih predsednikov, ker ti zdi se mi pomembno, da mora tudi predsednik parlamenta sodelovati pri pripravi tega poročila. Parlament je konec koncev parlament in delati se, da prihodnost Evrope, prihodnost gospodarske in denarne unije lahko teče brez neposredne vključenosti Evropskega eh, parlamenta, bi bilo slepilo in zato sem se odločil, da bom tudi vašega predsednika Martina Šulca povabil k sodelovanju, kjer je pripravil svoja osebna stališča, ki pač nam niso vsem všeč, ampak je v medinstitucionalno razpravo na ta način vključen tudi pogled vašega parlamenta, še posebej pogled našega prijatelja Otmarja Karasa v poročilu, ki upravičeno nosi njegovo ime in ki pravi, da je prisotnost Evropskega parlamenta v prihodnosti gospodarske denarne unije bolj nujen kot eh, je bil v preteklosti. Da, potrebujemo gospodarsko upravljanje v Evropi. To ne govorimo danes, to govorim od leta 1991. Takrat sem bil mladi minister za finance skupaj z Nikolajem Šmitom, ki je vedno prisoten v moji državi in drugod. Takrat sem vodil medvladno konferenco o denarni, gospodarski denarni uniji. Štirje so bili za takrat Jacques Delors, ki nam vsem ostaja zgled, Pierre Biregovois, Filip Majštad, ki nam vedno znova, ko je potrebno stvari postavi v pravo perspektivo in jaz, ki sem eh, tu zato, ker sem nekoliko večen v teh funkcijah. Torej, mi štiri smo bili tisti, ki smo hoteli ekonomsko upravljanje v Evropi, gospodarsko upravljanje. Hoteli smo v ustanovno pogodbo opredeliti pravila, ki bi služila kot vodilo za upravljanje gospodarske in denarne unije. Ampak nekateri tega takrat niso hoteli. No, ampak tisti, ki to danes hočete, dobrodošli. Že 25 let govorimo o tem. V tem okviru torej poglobitve gospodarske in denarne unije, bomo predlagali sistem jamstev za vloge. Mislim, da ta skupen sistem jamstev za vloge predstavlja nujnost. To bomo nedvomno vzpostavili v sistemu pozavarovalništva, v vsakem primeru pa je dejstvo, da potrebujemo še dodatno dozo varnosti za evropske varčevalce in eh, zato bomo to tudi storili. Podpiram tudi ustanovitev evropskega zakladništva. Seveda se je treba še določiti, eh, dogovoriti o podrobnostih, kajti to je zaenkrat le, le slogan, brez eh, natančne vsebine, ampak dejstvo je, da je pomembno, da evroobmoče ima evropsko zakladnico, ki bo služila tudi kot eh, podpora mehanizma za stabilnost in to se mi zdi vsak dan bolj nujno. Kar zadeva javnofinančno politiko, fiskalno politiko oziroma politike, to fiskalno neunijo v Evropi. Tu želimo, da načela za izmenjavo podatkov z področja neposrednih obdavčitev čim prej potrdi svet. Ostajam prepričan v isto, v kar sem bil prepričan, ko sem bil star 17-18 let. Nekateri menijo, da sem potem za nekaj časa ta prepričanja opustil, ampak prepričan sem, da je potrebno dobiček obdavčiti v tisti državi, v kateri se ustvarja. In komisija bo storila vse za to, da bo ta, to načelo tudi smiselno uveljavljeno posod po Evropi. In enako moramo postopati pri uveljavljanju tega enostavnega pravila, ki se je izkazalo za ključno eh, in ki je nedavno tudi pokazalo, kako napačno je da je bilo do sedaj drugače. In posod po Evropi mora to pravilo postati veljavno in to je pravilo, da za isto delo na istem ozemlju dobiš isto plačilo. To je, mislim, da starodavno pravilo, ki ga je potrebno oživiti. Pod vodstvom komisarke za socialne zadeve, Marian Tyson, bomo predlagali tudi eh, evropski temelj socialnih pravic. Evropska unija ni le denar, ni le Grčija, ni le Ukrajina. Evropska unija je tudi skupni temelj socialnih vrednot, ki jih moramo skupaj potrditi in to bomo tudi storili. Spoštovani predsednik, velik problem imam zdajle. Radi bi me prekinili, vidim, pa vendarle. Sem na sredini svojega govora. Zato bi na hitro dodal, da po mojem mnenju Evropski parlament mora ostati parlament Evropske unije območja. In sploh ne nadaljujemo s to razpravo. Oui. Je fais, je, je suis en train de faire une... Ja, ravno kar delam selekcijo pravih tem, dame in gospodje. Ja, mislim, da je nujno, da izboljšamo tudi mednarodno zastopanje evroobmoče. Kajti ni normalno, da v institucijah Bretton Woods, še posebej v okviru mednarodnega denarnega sklada, Evropa nastopa kot uh, kurnik, kjer vsakdo teče v tisto smer, ki se mu zdi prava. Pomembno je, da predsednik evroskupine sam zastopa evroobmoče. Potrebujemo enotno zastopstvo znotraj mednarodnega denarnega sklada. priporočila za posamezne države, ki jih eh, komisija in svet sprejemata, morajo države članice Unije bolj spoštovati. Mislim, da smo zdaj zmanjšali na tri priporočila za posamezne države, ki jih eh, predstavljamo svetu in mislim, da nima smisla, da od držav vsako leto zahtevamo 20 reform, to nima smisla, to je idiotsko in neumno, zato smo se dogovorili, za tri reforme za vsako državo članico. Ampak pomembno je, da to storijo, da torej prevzamejo nekakšno nacionalno lastništvo nad temi reformami, ki jih predlagata svet in komisija. Nekaj besed še o Združenem kraljestvu. Kaj ti pri izvajanju kampanje sem zagovarjal tako imenovani fair deal, pošten dogovor z njimi in prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo. V okviru komisije smo ustanovili posebno skupino za pogajanja z Britanijo pod vodstvom britanskih državljanov oziroma britanskega državljana, ki so evropejci. Jonathan Foley in Nigel Farage, to sta bila, bili moji izbiri, na, no, na to sem se odločil za Jonathana. Nigel pa bo seveda zagotavljal podporo, kajti eden je Britanec, drugi pa je Britanec in Evropejec, tako da se morata ona dva nekako dogovoriti in zagotovo se bosta. Združeno kraljestvo in pa britanska vlada ter tisti, ki pripravljajo britansko politiko, so kritični do Evrope, glede prevelike eh, birokratske obremenjenosti, pri tem imajo prav. Program moje komisije med drugim govori tudi o tem, da zmanjša to opravno oziroma birokratsko breme. S podpredsednikom Timmermansom delava vse, kar je v najni moči, da bi dejansko izboljšala predpise v Evropi. Uh, boljša regulacija, boljši predpisi pa ne pomenijo odpravo pravil, to ne pomeni, da mora Evropska unija kar tako odstopiti od vsega, kar pa je vendarle treba ustrezno in pravilno organizirati znotraj Evrope. Vzpostavili smo digitalni skupni trg, energetsko unijo. Postopoma zaključujemo, dopolnjujemo notranji trg. prejemamo pobudo za pobudo za to, da bi izboljšali podjetništvo v Evropi. Vse to je tudi tisto, kar želi britanska vlada oziroma oblikovalci politik. Komisija dela ravno to in zato ne sprejemamo teh kritik. komisija se odziva na to, da v čim večji meri z vodilnimi državami sveta um, sklene ekonomske sporazume skupaj z sporazumom TTIP. But I'm not in favor of giving up. Jaz sem za ta sporazum, nisem pa za to, da bi se kakorkoli odpovedali evropskim standardom oziroma evropskim načelom. Kar se tiče Britanije, prosto gibanje delavcev mora ostati nedotakljivo. Isto velja za čezatlantski trgovinski sporazum. TTIP. Mi imamo osnovna načela, osnovne vrednote, ki jih v okviru pogajan z druženimi državami Amerike nismo pripravljeni žrtvovati. Cecilio Malmström se zauzemava za maksimalno preglednost, zagotovo pa sem proti temu, temu, kar slišimo od javnosti, da smo kot eh, pogajalec eh, šipkim. Mi smo v pogajanjih transparentni, zato se zagotovo zauzemamo. Pogajanja pa morajo biti tudi resna. Izvajati jih je treba na resen način. Besedo, odstavek oziroma govor bi rad namenil tudi Ukrajini. Podpiramo demokratična dejanja sedanjega predsednika Ukrajine. On je pogumen. Pogumen je zato, da je sprejel okrepe in uh, vodenje Ukrajine v tem trenutku zagotovo ni enostavno. Tisti, ki imajo pomisleke glede našega sodelovanja oziroma angažmaja v zvezi z Ukrajino, uh, tisti boste zagotovo razočarani, kajti pokazali bomo, da smo in bomo predsedniku Porošenku zagotovili vso potrebno pomoč. Zagotovili smo program makrofinančne pomoči v višini 3,5 milijard. Pomagali bomo na različnih področjih, vključno s pravosodjem. Jaz sam bom storil vse, da bom Evropskemu svetu omogočil oziroma pomagal pri sprostitvi vizumske politike za ukrajinske državljane. Če bodo ustrezni pogoji izpolnili, bo to tudi treba storiti, torej sprostiti vizumsko politiko. Kot je povedal um, Gaj Verhofstadt, Majdan ni povezan samo z demokracijo in uh, človekovimi pravicami. Ljudje, ki živijo v Ukrajini, ne želijo države, kjer bi vladala korupcija. Ukrajinski demokrati si želijo državo brez demokracije, brez uh, korupcije in za to se zauzemajo in borijo. Jaz skrbno spremljam situacijo v tej državi, pa tudi v drugih vzhodnih sosedah, zlasti na Balkanu. Varnost in pa meje držav članic Evropske unije so nedotakljive. Želel bi, da to v Moskvi natančno in popolnoma razumejo. Države članice, Balkan in pa druge države morajo vedeti, da solidarnost ni zgolj prazna beseda. To so načela, ki jih izvajamo in tukaj smo in tam bomo, ko smo in bomo potrebni. Balkan oziroma opravičujem se, pravi predsednik, predsednik Baltske države in pa Poljska so izjemno pomembne države članice Evropske unije in zagotovimo jim lahko, da bomo storili vse, če in ko bo prišlo do izziva oziroma težav, kar se tiče meja in pa varnosti. Varnost bomo zagotovili prav vsem. I don't know if you were uh, mensen in de Luxemburg. Omenim, mm, omeniti moram tudi luksemburško vojsko. Odlična vojska je to. 771 vojakov ščiti našo državo. Sam se sprašujem, zakaj so mi pravzaprav všeč vaša prekinjanja. Prav všeč so mi. Kaj ti na nek način eh, so navdih, opozarjajo me na to, kaj bi vam bil moral že prej povedati. Nikoli ne bom pozabil sestanka, na katerem sem bil, preden sem bil uh, iz voljen, Najdžel je bil izjemno odprt, brez, ne brez humorja. Pravzaprav humor je edina kakovost, edina dobra lastnost, ki jo deliva. Tako je to. Predsednik parlamenta, dovolite mi, da razdelim besedilo o podnebnih spremembah. kajti to je pomembno. Dejstvo pa je tudi, da mi že zmanjkuje časa. Več kot 72 minut že govorim. Ne bi želel uh, več podaljševati tega govora. Aha, očitno imam nove navijače. To so tisti, ki oziroma tisti, ki sedijo na sredini, postajajo malce utrujeni. Tisti, ki pa stojijo na moji desni strani, pa očitno želijo, da nadaljujem svojim govorom. Predsednik komisije, prosim. Poslanec na številki 358 si je ravno kar nadel masko gospe Merkel. Verjetno je ne ljubite, vendar pa ste jo prav gotovo nekoliko še polepšali oziroma zagotovo vi izgledate zdaj bolje. Gospod Bonano, zdaj ste odigrali svojo predstavo, zdaj pa vas res prosim, da se usedete nazaj. Okay, yeah, ja, okay, bye bye. Ja, äh, In to financirajo evropski davkoplačevalci. Izvolite, gospod Juncker. Predsednik, Evropski parlament je kraj, kjer lahko pravzaprav naletiš na vse sorte ljudi.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 To sicer ni stanje unije v celoti, ampak nisem tu pred vami hotel recitirati pesmice o Evropske unije. Ob koncu tega nagovora, ki sem ga sicer brutalno skrajšal, mislim, da lahko povem še enkrat, da mislim, da Evropska unija ni v najboljšem stanju. Mislim pa tudi, da Moja naloga eh, ni, da samo kritiziram stanje Unije. V zadnjem letu nam je vendarle uspelo sprejeti nekaj zelo vsebinskih reform, po mojem mnenju. Sprejeli smo Evropsko agendo za priseljevanje in eh, na področju migracij ne moremo reči, da komisija ni aktivna celo danes, eh, zjutraj sem na nemški televiziji slišal bavarskega ministra, ki je kritiziral odsotnost komisije. Ja, bil sem na dopustu. Vi ne? Ja, prav ste imeli. No, ampak jaz sem tistih deset delovnih dni, ko sem bil na dopustu, delal štiri dni na Grčiji, tri dni pa na priseljevanju. Maja smo že podali ta predlog. In premalo krat te stvari govorimo. Mi se nalotevamo problema, smo ga odkrili že maja eh, in se ga nalotevamo šele zdaj. Drugi ga šele odkrivajo zdaj. Sprejeli smo tudi več dopolnil k notranjemu trgu na področju energetike, na področju kapitalskih trgov. Želel sem eh, skupaj s kolegi v komisiji, ki se jim toplo zahvaljujem za sodelovanje, kar nikako ni nekaj samoumevnega. Tisti, ki ste bili predsedniki vlad, eh, veste, da je zavezništvo v izvršilni veji oblasti eh, nekaj, kar naleti hitro na meje. V komisiji je kolegijalnost in sodelovanje na zelo visoki ravni, na to sem ponosen. V prvih mesecih našega mandata smo namreč uspeli obema sozakonodajalcema posredovati več pomembnih zakonodajnih predlogov, ki izhajajo iz desetih prioritet, na podlagi katerih sem bil izvoljen in na to ostajam še danes ponosen, da me je izvolil ta visoki zbor. Vse ni dobro, ne živimo v najlepšem svetu. Svet bi bil boljši, če bi bili mi boljši. In eh, to torej je dejstvo, ki si ga moramo priznati. Glede, poznam meje Evrope oziroma šibkosti Evrope. Še bolj so mi pa eh, jasne tiste druge meje, ki bi obstale, če Evrope ne bi bilo. Tako da, pogumno naprej. Spoštovani gospod Juncker, gospe in gospodje. Vsi v tem zboru vemo, da je prejšnji teden umrla vaša mama, gospod Juncker, in da je vaš oče tudi v bolnici, težko bolan. Kljub temu pa ste danes dali prednost uradnim dožnostim pred vašimi osebnimi tegobami. Zato bi vam rad sam skupaj s vsemi kolegi in kolegicami se še posebej lepo zahvalil in vam seveda izrazil tudi sožalje zaradi smrti vaše gospe matere. das wort für die evp fraktion hat jetzt der vorsitzende. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, predsednik parlamenta v imenu ELS bi se rad pridružil predsedniku parlamenta. Rad bi se zahvalil za to politično predstavitev. Danes smo slišali o analizi eh, stanja v Evropski uniji, slišali pa smo tudi konkretne predloge. Začel bi z migracijsko politiko. Pred kratkim nas je obiskal italijanski notranji minister, ki nam je povedal tudi o tem, da se je v azilnem domu v Italiji pogovarjal z neko materjo, ki je imela v Afriki veliko otrok, v Italiji je stal samo še eden. Slišali smo to pretresljivo zgodbo. Zato, kolegi, ko govorimo o številkah, se moramo zavedati, da je vsaka od teh številk oseba, da so to ljudje. Zato moramo izkazati humanitarno pomoč, zato moramo pomagati ljudem, ki trkajo na naša zunanja vrata. In tako kot je povedal predsednik komisije, če Libanono, če Jordaniji in drugim revnejšim državam to uspeva, potem mora tudi Evropski uniji uspeti, da izpolni svojo človekoljubno dožnost. Slišali smo številne izjave in rad bi povdaril to, da je slovaški premije dejal, da v svoji državi ne bo sprejel muslimanov, temveč samo kristjane. Mi želimo povedati, da v Evropi nismo ponosni na to, da nekateri v Evropi izumljajo samo pravice za kristjane. V Evropi se zauzemamo in moramo izpolnjevati načelo človekovih pravic. V vseh časopisih lahko beremo o tem, da je Evropa odpovedala, korijera dresera, da nimo piše o tem. Piše tudi o sporočilu gospoda Fratinja, ki govori o konceptu, ki ga je pred leti že um, predlagal glede tretjih držav Evropski uniji. Kolegice in kolegi, odpovedala ni Evropa, odpovedali niso predloge komisije, odpovedal ni Brusel ali Štrasbur, odpovedali so nacionalni sistemi, sistemi posameznih držav. Kljub vsemu moramo upoštevati realnost. Dve tretjini vseh eh, ljudi, ki so prišli v zadnjem času v Evropo, so bili zavrnjeni, niso bili sprejeti kot begunci. Zato je treba pod vprašaj postaviti tudi vprašanje vračanja, vprašanje mejnega nadzora. Treba je izboljšati eh, azilni sistem in seveda tudi preprečiti različne zlorabe. Imamo veliko nalogo na področju migracij. Vseeno pa bi povedal še nekaj o tudi zelo pomembni temi pri nas, o gospodarski rasti. Potrebujemo rast, potrebujemo delovna mesta za naše mlade. Eh, do zdaj smo z notranjim trgom vselej ustvarjali delovna mesta in rast in s tem moramo nadaljevati. Menim, da se moramo še zmeraj zavzemati za globalno prostno trgovino. Boriti se moramo proti eh, nezaposlenosti med mladimi. Zato pozdravljam svežen, ki ga je eh, pripravila komisija. Uh, Pozdravljam tudi ukrepe, ki jih je komisija predstavila v zvezi s pomočjo našim kmetovalcem. In na koncu še nekaj besed glede situacije v Grčiji. Tistim, ki se želi naučiti, kako delovati za prihodnost, naj pogleda v Italijo, Portugalsko, v Španijo. Tisti, ki gledajo v Grčijo, bodo dejali, da smo mesece in mesece porabili in tudi izgubili za to. Uh, Tudi v parlamentu smo se pogovarjali s prejem Ciprasom, vendar pa je jasno povedal in jasno sprejel, da brez reform ta država nima prihodnosti. Cipras je pokazal, da leva ideologija na tem območju enostavno ne more prinesti kaj dobrega. Kar se tiče ukrajinskega vprašanja, mislim, da ne smemo pozabiti na ta spor. Um, predsednik komisije je omenil tudi vprašanje vizumske politike. Pomembna pa je tudi zaščita vlagateljev v Ukrajini. Uh, kar se pa tiče Velike Britanije, pa smo v ELS odprti za predloge glede tega, kako lahko izboljšamo Evropo. Gospod Juncker je že eno leto na čelo komisije. Gre za politično funkcijo. Gospod Juncker se je osredotočil na najpomembnejša vprašanja Evropske unije in zelo dobro je, da je bilo v zadnjem letu ustvarjenih več kot 1,6 milijona novih delovnih mest v Uniji. To so dobre in spodbudne številke. Hvala lepa za vaš eh, prispevek, za vaš govor, za vse, kar ste obelodanili in tudi za podporo Evropski ljudski stranki. Hvala lepa. Beba. Hvala, gospod Weber. Za socialiste in demokrate, gospod Pitera. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsednik. Vidim, da je tukaj prazen sedež predsednika sveta, retorično gledano. Zakaj eh, se prepozna odziva Evropa? Razlogov za to ni. In to moramo eh, zaenkrat za vselej rešiti. Vi, predsednik Juncker, ste tukaj. Sočutni. Eh, zaradi vaše žalosti tudi, na katero je opozoril predsednik Šulc v svoji govoru ste jasno izražili eh, svojo ljubezen in sočutje do te situacije. Hvala za ta lep govor. In tudi sam bom govoril odkrito o migraciji, tako kot ste vi rekli. Evropa mora spet postati Evropa moramo se spomniti, da smo projekt, ki temelji na solidarnosti. Treba je sprejeti ljudi, ki bežijo pred vojno. E, ljudje, ki pravijo, da Evrope ni v solidarnosti e, in povezanosti, ampak pravim ne, poglejte, kaj je na ulicah, poglejte, kako solidarni so državljani. Evropa danes lahko uh, premosti uh, to oddaljenost od državljanov, če se bo od njih učila. Ne smemo biti plašni. Komisija pri uh, problemu migracij dobro deluje, dobro pripravlja uh, načrte za delitev, porazdelitev beguncev in popravlja dublinsko uredbo. In tukaj imate našo popolno podporo. Imamo socialno nujno situacijo. V tej, uh, na tem kontinentu živijo. Uh, tiho en zraven drugega, bogati in revni. In mi tukaj zahtevamo konkretne ukrepe. Kot prvo, jasno je treba izvajati obstoječa pravila. Okropeti je treba nazor nad zlorabami. Treba je zmanjšati socialni dumping, zato uh, potrebujemo uh, dobro ured, uh, dobra pravila. Uh, ko gre eh, za napotitev delavcev. In druga, potrebujemo eh, fiskalno eh, disciplino. Davke se plačujejo tam, kjer se ustvarjajo dobički in treba se je poročati o po posameznih državah. Ne pozabimo, kaj se je zgodilo v Grčiji. Ta eh, gospodarska in, in finančna in monetarna unija ne bo funkcionirala samo na osnovi programa petih predsednikov. Ne smemo pozabiti, kaj se je uh, zgodilo uh, po poročilu, ko, ki ga je pripravila uh, gospa Perez. Uh, in jo je bil tudi pri, sprejet v tej eh, parlamentu. Mogoče to ni več moderno, vendar za nas socialiste in demokrate je prišel čas, ko moramo spet govoriti o obveznicah. Govorimo o um, načrtu za investicije, o Junkerjevem načrtu, ki mora zagotoviti gospodarsko rast in ne smemo pozabiti na pariško konferenco v tem smislu. In kot je rekel uvodoma predsednik Šulc, vojna trka na vrata Evrope v Libiji, v Ukrajini, pa vso to krok Unije je vojna. V primerjavi z predenim letom, hvala eh, Federika Moderini, eh, Evropa je naredila velik napredek eh, v zunanji politiki. Ni več plašna, ampak je um, upoštevan in eh, spoštovan partner. In dejansko Evropa mora biti Evropa, investirati mora v solidarnost in sodelovanje med narodi in eh, za Afriko moramo pripraviti dolgoročno agendo. Predsednik, dobro veste, bolje od mene, da ne bo druge priložnosti. Če se te krize ne lotimo sedaj, je ne bomo nikoli mogli več rešiti. Evropa mora postati eh, pomemben center, ki se bo postavil po robu hegemonizmu in brezkrupuloznemu gospodarstvu. Ne pozabimo, ali bomo eh, tisti, ki bomo obrnili eh, ladjo v drugo smer, ali pa bomo potonili.

težki izgubi. Torej, mogoče se nikoli in oziroma pogosto ne strinjava, vendar zato vam moram čestitati in se zahvaliti iz leta v leto sedim v tej dvorani in slišim ogromno govoričenja z vseh strani. To je tudi namen parlamenta. Obstaja ideologija, idealizem. Nekateri pravijo, da je edino več Evrope pravi odgovor. Drugi pravijo, da je Evropski unija sama razlog vseh naših problemov. Ampak to se ponavlja in to je tudi razlog, zakaj se nič ne zgodi. Zaradi tega je Evropska unija vedno v neki krizi. Mnogi med nami iz vsega iz političnih eh, strank smo prišli, ker smo eh, sem želeli pomagati ljudem. Vendar ta parlament je paraliziran, paralizirana je cela celina zaradi ideologije in dogmatike. Ali in počasi se bo naš grad. Eh, raztopil v morju. Včasih res potrebujemo realizem, res pravek evropski realizem potrebujemo in begunska kriza je tak lep primer. Mnogi ljudje na robovih te dvorane mešajo gospodarske kri, eh, migrante z begunci. Eh, Enih želijo vsi sprejeti, drugih pa jih želijo vsi zavrniti. Vendar moramo jasno razlikovati med tistimi, ki iščejo zatočišče in ki so begunci, ter tistimi, ki ne bežijo pred preganjanjem. In je popolnoma človeško, da si želiš boljšega življenja. Jasno nam mora biti, da je treba slediti strogim pravilom. Obstajajo migracijski sistemi, ki jih moramo spoštovati. Pošteni moramo biti do naših volilcev. Konflikti in vojne v Siriji, Libiji in Eritreji ter drugot se bodo nadaljevale. Ni enostavnih rešitev. V Evropski uniji ni treba iskati skupnih rešitev, ampak moramo najti ne ne iščimo nekoga, ki ga bomo samo eh, krivili in to so ponavadi inštitucije. Ampak Evropska unija je lahko korista vsaj pri eni stvari. To je gotovo povezovanje držav v sodelovanju za to, da se najdejo rešitve. Torej, usedimo se skupaj za imizo, ne mislim le na članice Evropske unije. Tukaj gre za mednarodno krizo, ki zahteva mednarodni odziv. 4 milijone beguncev iz Sirije so uh, v um, Jordani, Libanonu in Turčiji in nekatere uh, izmed uh, vzhodnih držav pa niso sprejele prav nobenega begunca. Budimo si na jasnem povedati državam, kaj narediti, prisiliti jih v nekaj, to pomeni le, da bo več kazanja s prstom na druge. Mogoče se bo kdo počutil bolje, ampak kriza bo zaradi tega še globja in še dlje bomo od rešitve. Ljudje je lahko, se lahko pomaga na različne načine. Nekatere države so že v Evropski uniji pripravljeni sprejeti begunce, to je njihova pravica. Nekateri pa bodo rekli, da želijo pomagati najbolj eh, izpostavljenim eh, v eh, centrih okrog Sirije. Torej, ne mislimo le na begunce, ki pridejo na naše meje, na vse je treba misliti, na vse tiste, ki so v zbirališčih za begunce, eh, mislim na eh, stotine ljudi iz Afrike in tistih Iriji. In ne pozabimo na gospodarsko infrastrukturo eh, v revnih državah po celem svetu. To je tudi prispevek. Prispevek je tudi pripravljanje centrov za zbiranje azilnih olog in zato, da uh, ljudje ne padajo v roke tihotapcem ali pa uh, izkoreninjanje tihotapljanja nasploh. Imamo sredstva za to, da uh, pomagamo tistim, ki lahko, obstajajo tisti, ki nimajo upravičenih razlogov, da so tukaj. Če uh, želimo rešiti ta problem, moramo sodelovati. Uh, predsednik uh, Juncker lani smo bili priča uh, evro uh, krizi, zato smo uporabili obliž, sedaj potrebujemo še več obližav. In upam, da bomo našli rešitve in ne le. Uh, da se bo o nas pisalo v časopisih. V Evropi ne potrebujemo železne zavese, potrebujemo železno voljo. Eh, usedimo se skupaj in najdemo rešitev skupaj. Upam, da ste me poslušali. Hvala lepa, gospod Kamala za liberalce gospod verhofstadt uh, uh, ja, najprej gospod predsednik že osebno sem izrekel sožalje gospodu junckerju eh, še enkrat v imenu celotne skupine gospod predsednik morda bi prihodnje leto lahko razpravo organizirali nekoliko drugače in bi povabili dvajset šefov vlad in držav tule k tej razpravi mislim da imamo dovolj prostora tu v tej dvorani. Ker eh, mislim, da Junk, gospod Junker redko dobi 90 minut, da govori pred svetom, ko podaja stanje unije. Prav tako pa bo to priložnost za to, da je gospod Tusk tu. Vsi smo zdaj sprejeli stalnega predsednika Evropskega sveta in ta stalni predsednik Evropskega sveta mislim, da bi moral biti tu. Vem, da je zdaj na Bližnjem vzhodu, v Ramali, v Jeruzalemu, ampak eh, hoditi mora od prestolnice do prestolnice v Evropi, da razvijemo skupni sistem za azil in priseljevanje. To je njegova naloga zdaj. In tu se lotevamo osrčja problema. In osrčje problema je pomankanje politične volje in eh, pomankanje enotnosti med državami članicami, gospod Kamal. Ker to, kar vi tu zagovarjate, kar ste zagovarjali pred eh, par eh, minutami je bilo, da dajmo si izbirati svoje begunce. Ja, v Italiji bomo to počeli tako, v Nemčiji tako, na Mačarskem sploh drugače, kot vsi vemo, z, z ograjo in vse. Ampak ne, takšnih problemov se ne loteva na takšen način. Begunska kriza je kolektivna odgovornost Evropske unije, za to gre. In to, kar moramo storiti, je, da se ustavimo in da prenehamo zgolj z reagiranjem. Treba je ukrepati, ne pa se samo odzivati. Aprila smo sprejeli strategijo za sredozemlje. Kaj smo naredili? Nekoliko smo okrepili proračun Frontexa in smo rekli, ok, problem rešen. Ni. Čez dva meseca, 50 dni kasneje, so begunci zablokirali eurotunel med Francijo in Francijo. Veliko Britanijo. In ja, damo zopet malce več denarja za te begunce v Kalejo. In zopet problem je rešen in gremo na dopust. Jaz sem šel, moram priznati. Potem Budimpešta. Vidimo, kako begunce brez kakršnega koli spoštovanja zadržujejo na železniški postaji, potem pomnožimo število vlakov, da bodo šli v Avstrijo in zopet problem rešen. Glejte, takšen odnos je sramoten za Evropo, ker z begunci ne delamo na pravi način. In treba je priznati, da nekatere države sprejemajo svojo odgovornost. Nemčija, naprimer. V Minhnu so sprejeli 20 tisoč beguncev v petih dneh. Nekateri pravijo, da jih bodo 20 tisoč v petih letih. Spet druge države pa pravijo, ne, ni šans, mi ne. in po drugi strani pa je na tisoče običajnih ljudi, ki so izkazali bistveno več solidarnosti kot naši nacionalni voditelji v državah članicah Evropske unije. In moje sporočilo, ne vam, gospod Juncker, ne vam, ampak moje sporočilo svetu, še posebej svetu, ker tam je srč problema, da prenehajo govoriti, da gre za krizo Evrope. Ne gre za krizo Evrope ampak gre za krizo pomankanja Evrope. Povejmo ljudem resnico. Dublin ni Evropa. Dublin je negiranje Evrope. To je samo reči, a ne, italijani so odgovorni, a ne, grki so odgovorni. Tako da mislim, da ste naredili zelo pomemben korak že maja, že meseca maja, kar zadeva delitev odgovornosti. In upam, da bo svet ne čez nekaj mesecev, ampak čez nekaj dni sprejel in potrdil več teh predlogov. Pomembno je tudi razmišljati o zakonitem priseljevanju. Nekateri pravijo, pa saj ni ista zgodba, begunci in pa ekonomski migranti. Seveda ni, ampak to lahko rešimo le, če bomo imeli zakonit način priseljevanja, tako imenovano modro kartico, ne pa 28 različnih. Američani imajo zeleno karto, mi imamo modro karto, ampak eh, modra karta v Evropi pomeni 29 različnih sistemov. Le Nemčija v bistvu je tista, ki je dejansko uporabila ta evropski sistem. In to je treba spremeniti. Pred nekaj trenutki ste dejali, da boste leta 2016 predstavili zakonodajni svežen za zakonito priseljevanje, da se reši torej ta problem. In, če zaključim, najpomembnejša lekcija, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, je ta, da ne moremo gledati stran ko se odvija kriza v naši sosedščini. Vedno bomo plačali ceno. Nikar ne mislite, da je lahko eh, krizno žarišče v Afriki, na Bližnjem vzhodu in da bomo mislili, ne, ne, se to je daleč od Evrope. Zdaj plačujemo ceno za to. In prepričani smo bili tudi tu v tem zboru, da sirska vojna ni naš problem. Mnogokrat smo imeli tu razprave in vedno je bilo rečeno, ne, ne, pustimo ne, ne, ne pomagajmo demokratičnim silam. In kaj smo ustvarili? Najprej islamsko državo in kot drugo ogromno begunsko krizo. Tako da mislim, da nekaj vendarle moramo storiti. Če je zaključek te razprave samo ta, da ponavljamo svoje stališča, potem to ne bo dovolj. Mislim, da potrebujemo novo pobudo in v okviru OZN je potrebno prekiniti prelivanje krvi v Siriji ustaviti terorizem, da bo Sirija zopet varna za begunce, da se bodo lahko vrnili domov. In moj poziv vam, gospa Mogherini, moj poziv vam, predsedstvo sveta, je, da mi in vi pozovete naše predstavnike v varnostnem svetu OZN, da sprožijo takšno novo pobudo in to čim prej, da se zaključi ta oboroženi spopad v Siriji, ker je to edina trajnostna rešitev za to krizo. Hvala lepa, gospod Vrhovstad. Za GUE, Združeno levico, gospod Cimer. Gospod predsednik, gospod Juncker, tudi v imenu moje skupine vam izražam sožalje in sočustvovanje za vas kot človeka, kot Žana Kloda Junckerja. In mislim, da nisem edina, ki vam to izraža v Evropskem parlamentu. Kar se tiče vašega govora, govorili ste o stanju v Evropski uniji, načeli ste ključna vprašanja. Problematika preseljevanja je bila v samem središču. Tudi sama bi se rada najprej dotaknila. Znano je, da je CEUS ugrabil princeso Evropo. Ona je bila pravzaprav prva migrantka. In na to moramo pomisliti in tega se moramo zavedati kot evropejci. Iluzija bi bila, če bi si predstavljali, da bomo lahko te probleme migracij odpravili v kratkem času. To je iluzija. V tem stoletju je kriza priseljevanja zagotovo eden od najpomembnejših problemov, ki ga je treba obravnavati skupaj s problemom podnebnih sprememb. Imam nekaj uh, predlogov, tudi vaši predlogi so na moji strani razumljeni kot uh, eh, neka vrste sporočilo, poslanstvo. Dejstvo je, da morajo države članice prevzeti odgovornost, odpovedati se morajo rasističnim pristopom. Evropa bi morala sicer skrbeti seveda zase, ampak ne zgolj zase. Vaše predloge bomo skrbno preučili. Nekateri se nam že zdaj zdijo dobri, drugi se po našem mnenju ne bodo obdržali. Dejstvo je, da bi morali omogočiti legalne poti za priseljevanje. Zagotoviti bi morali solidarnost. Menim tudi, da ne bi smeli ustrajati pri sistemu kvot, temveč je treba uh, obravnavati in upoštevati individualne zahteve oziroma vidike, kot da nimo um, zahtevo, da ostanejo uh, družine skupaj, zagotoviti je treba tudi učinkovit azilni sistem in to razpravo je treba peljati naprej. Rada bi omenila tudi povezavo z Grčijo in pa povezavo med tem, kako se stopnjujete tako begunska problematika kot kriza v Grčiji. Ob vsem tem moramo postaviti vprašanje, ali lahko v takem kontekstu država sploh preživi, ali država kot taka sploh lahko deluje. Grčija. V Grčiji so prekršili oziroma prelomili določene tabuje. Jasno je postalo na primeru Grčije, da stotine ministrov, ki so do zdaj vodili finančno politiko Evrope, da enostavno gledajo in opazujejo in da je komisija postala tista, ki je povzela tukaj pobudo. Mi ne želimo, da bi dopustili, da bi predsedniki vlad na tem področju izvajali svoje nacionalistične politike. Gospod Juncker je zelo dolgo govoril, zato mi dovolite, da tudi jaz končam svojo predstavitvijo. Gospod Cimer, vi ste že presegli svoj čas. Pri vašem govoru seveda nismo citirali čisto vsake besede, ampak skrbno sem poslušala, kaj ste govorili o prioritetah. Naša prioriteta so tudi socialne politike. O tem niste povedali skoraj nič in to zagotovo ni spremljivo. Po vašem govoru imam občutek, da socialna problematika ostaja zunaj našega skupnega delovanja. Gospod Cimar, vaš pristop je nespremljiv. Več kot za dve minuti ste presegli čas, ki vam je bil dovoljen. Obenem pa ste povedali oziroma očitali gospodu Junkarju tudi, da je tudi on presegal čas, ki mu je bil dodeljen. Mislim, da tak pristop ni spremljiv. Za zelene dobi besedo gospod Lambert. Hvala, hvala gospod predsednik. Gospod Junker, srčno sem z vami v težkih trenutkih, ki danes preživljate. Prav tako zaradi tega, kar ste dejali za Evropsko unijo. Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja in človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin. To so vrednote, ki so enotne vsem državam članicam eh, in vsem družbam, ki jih označuje pluralizem, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med moškimi in ženskami. O takšni uniji danes govorimo. O kakšni uniji pa govorimo, ko je edina rast, ki se je vrnila v Evropo, eh, rast izključenosti, prekernosti, revščine, neenakosti in brezposelnosti. Medtem, ko se države članice igrajo fiskalno vojno. O kakšni uniji lahko govorimo, če se nekateri šefi eh, vlad odločijo za postavljanje eh, ograj, ko se soočajo z begunskim valom. Ko Evropska unija postane teater izražanja nacionalnih egoizmov, Spoštovane kolegice in kolegi, Lizbonska pogodba govori o vse tesnejši uniji med evropskimi ljudstvi. Moram reči, da vidim to unijo vse bolj oskosrčno. Unija, ki jo določa drugi člen pogodbe, pa je vendarle živa. Živijo jo vsi tisti, ki kjerkoli že živijo, prepoznavajo nujno demokratično okoljsko stanje in se povzdignejo in ukrepajo skupaj vsi tisti državljani, ki vsak dan iznajdejo nek način, kako živeti v skladu z načeli enakopravnosti in dostojanstva ob spoštovanju našega planeta pomislimo na vse učitelje, ki dajo našim otrokom, našim mladim orodja za življenje. Pomislimo na vse kmete, ki si prizadevajo za to, da v harmoniji živimo z našim planetom. Pomislimo na vse tiste, ki se na kar se da pravičen in transni način želijo spopadati z težavami, s katerimi se soočamo. Pomislimo na vse podjetnike, na vse bančnike, ki želijo zopet finance postaviti v službo državljanov. Pomislimo na vse tiste, ki želijo obrniti hrbet fosilnim energijam. Pomislimo na vse tiste umetnike, ki želijo v nas v prvi vrsti izbuditi tisto, kar je najlepše pri človeku. Pomislimo na vse tiste, ki nasprotujejo diktaturi kratkoročnega dobička in pa izkoriščanja človeka in narave po človeku. V teh trenutkih humanitarne urgentne situacije. Mislim, da moramo storiti vse za to, da sprejmemo in pomagamo beguncem, ki bežijo pred smrtjo in uničenjem. Evropska unija, dragi prijatelji, je nasprotje od zapiranja vase. Meniti, da Evropa obstaja mimo preostalega sveta, pomeni, da se bodo Evropejci obrnili drug proti drugemu. Dejstvo je, da so te ideali, te vrednote, danes tiste, ki morajo prevladati in na podlagi njih moramo temeljiti zavezništva, postavljati mostove in obnoviti zaupanje. Brez teh vrednot je Evropa izgubljena in eh, begunci, migranti, spomnite se, pred letom dni je papež Frančišek dejal, da ima Evropa dve odgovornosti. Sprejemati ljudi in ukrepati, kar zadeva razloge za to krizo. Gospod Juncker, že od eh, pomladi ukrepate, niste čakali, ste ukrepali. In res je, potrebujemo trajen ključ za prerasporeditev beguncev po Evropi. Potrebujemo legalni način za zagotavljanje vstopa beguncev in da odpravimo ta smrtonosni posel tih otapcev. Prav tako moramo takoj odgovoriti na nujne stvari. Zato podajam zelo konkretne predloge. Ta parlament, v katerem smo danes, eh, nas gosti 50 dni na leto. Več kot 300 preostalih dni pa te naše pisarne ostajajo prazne. Zato predlagamo, da eh, ta sekundarno domovanje parlamenta začasno damo na voljo migrantem in beguncem in da plenum v tem času zaseda v Bruslju. tako spoštovane kolegice in kolegi, konkreten primer, ki bo našemu zboru omogočil, da se vendarle odzovemo z ukrepanjem in ne le z besedami in da se izkažemo kot solidarni in dostojanstveni. Hvala lepa, gospod Lambert. E uh, mr juncker you have simply got this wrong. niste me dobro razumeli aprila sem vas opozoril da je skupna azilna politika v evropi zelo pomembna tista, ki mora zagotoviti, da uh, eh, vsak, ki stopi na naša tla, lahko tukaj ostane. Ampak v Nemčiji so prejšnji teden rekli, da pravzaprav vsi lahko pridejo. Nekoliko prepozno je, da se dajmo držav, uh, eh, odkudar prihajajo in potem lahko ostanejo in ne ostanejo. Enostavno je dovolj, da spremenijo uh, svoj potni list in pravijo, da pridejo iz Sirije večina, ki prihaja, so gospodarski migranti in razen tega, prav opozarjal sem že prej, ISIS sedaj uporablja to pot, da džihadiste pošilja na evropsko ozemlje. Nori smo, če preuzamemo to tveganje za kohezivnost naše družb. Če pravi begunci, če jih želimo zaščititi če želimo zaščititi naše družbe, eh, moramo eh, preprečiti, da bi prihajale ladje, tako kot so to naredili Avstralci in potem šele ugotavljam, kdo je eh, upravičen do statusa begunca. Pripravljamo referendum v Združenem kraljestvu. Vem, da nameravate porabiti ogromna sredstva, da nam poveste našega lastnega denarja, kaj naj si mislimo. Upam, da boste prišli, ampak glede na obstoječe eh, zakonodajo Evropske unije, naj vam samo povem, ne boste spremenili našega mnenja. Nadzor nad našimi eh, mejami je tisto, kar bo odločilno in Britanci bodo glasovali za izhod. für die ENF, gospod Filipov. Il est simple de résumer. Enostavno lahko z eno besedo pozdravimo stanje Unije. Kriza, gospodarska kriza, ki uničuje našo industrijo, diplomatska kriza, ki vedno kaže na NATO v Ukrajini, v Siriji, v Libiji, v teh državah, ki ste jih uničili in v državah, ki so članice Evropske unije, ki se zdaj soočajo za še nikoli Eh, videnim valom nezakonitih priseljencev in islamistov. Ampak naj se odzovem na eh, nore ideje, ki ste jih tu izrazili. 160 eh, nezakonitih priseljencev naj bi že prihodni teden prerasporedili obvezno in s finančnimi sankcijami grozite državam, ki se tega ne bodo držale, kot da gre za delikvente. Ljudje tega nočejo več, že tako je tako jih pestijo revščina in eh, brezposelnost. Nič se naredi za to naftne, te naftne monarhije, ki so izredno bogate na Bližnjem vzhodu. Naši ljudje naj preprosto sprejmejo imigracijo, kar zahtevajo eh, gospodarstveniki. Gre za drobtinice, 500 milijonov, ki jih eh, dajete za reševanje naših problemov, 4 milijarde pa naj bi namenili ostalim problemom, s katerimi se soočamo. In namesto, da bi razmišljali, se gugate na eh, stolu in ponavljate Evropa, Evropa, Evropa, kot da bi lahko ta problem eh, rešil eh, razloge za to, za kar so nastali. Vaš atlantski pogled je napačen in ta aberacija, ki je predstavlja Evropska unija, bo kmalo zapadla v pozabo zgodovine na podlagi referendumov. Upam, to se bo začelo pri naših britanskih prijateljih in ljudje bodo potem končno razumeli, kaj pomeni blaginja, demokracija in mir. Yeah. Das Wort hat jetzt die Nepovezani poslanci, gospa Morvaj. Thank you. Patriots unite. First I wanted to write. Hvala lepa. Domoljubje združuje. In jaz sem želela najprej reči, mađarski domoljubi, združite se, kaj ti skrbi me za uh, mojo domovino. Potem sem želela reči, tisti, ki ljubite Evropo, združite se. Tudi to bi lahko, kaj ti enako mislim za Evropo. Ampak na koncu sem ugotovila, da obstajajo domoljubi, ne samo v državah sprejema in pa tranzitnih državah migracij, temveč da domoljubi obstajajo tudi v državah izvora, v afriških državah, v revnih azijskih državah. Mi vsi sledimo istim sanjam, da bi živeli v svojih domovini, da bi lahko delali v svoji domovini v miru, da bi lahko obdržali svoje korenine, kulturo, tradicije, združimo se začnimo razmišljati in delati skupaj, da bomo izpolnili skupne sanje in potrudimo se, da bo svet postal na ta način boljši. Hvala. Äh, äh, v imenu sveta, gospod Šmit. Gospod predsednik, dame in gospodje, poslanke in poslanci, gospod äh, predsednik komisije, spoštovani komisar. V imenu sveta najprej hvala predsedniku Junkerju za njegov nagovor o stanju Unije, za njegovo lucidno analizo razmer, za njegovo vizijo za Unijo, da je povedal stvari takšne, kot so. Predvsem pa hvala tudi za njegove predloge, za njegove pomembne predloge in pobude na različnih področjih. Prav imate, gospod predsednik ni več eh, čas za to, da gre vse naprej po starem. Čas je za odločne, inovativne in eh, pogumne korake. In to je tisto, kar moramo mobilizirati tu v Evropi. To je tisto, česar smo mi, evropejci, sposobni, ko gre za resnično zgodovinske trenutke. In da, smo v zgodovinskem trenutku, tako kot smo bili v zgodovinskem trenutku, ko je padel berlinski zid ali ko se je ponovno združil evropski kontinent. Evropa se sooča z veliko krizo, ki resnično od nas zahteva sposobnost ukrepanja, politično voljo, solidarnost, ki je vsekakor tisto, kar opredeljuje evropskega duha. Gospod Juncker je jasno povedal, kje stojimo pri priseljevanju in beguncih. Smo v kritičnem trenutku za Unijo. Nedavni dogodki to samo potrjujejo. Dogodki so dosegli razsežnosti, ki jih nismo slutili in eh, nas bodo kaj k malu prerastli. Postavljajo pred vprašaj naše vrednote in postavljajo na preizkus naše inštrumente in naša pravila in nikakor nam to ne dovoljuje, da taktiziramo ali da odla odlašamo. Na svetu za pravosodje in notranje zadeve Julija je predsedstvo storilo vse za to, da bi vzpostavili ukrepe, ki so nujni, še posebej imam v mislih začasni in izredni mehanizem za premestitev in ponovno naselitev. To je bila težka naloga, to priznam. Prav tako nismo storili še dovolj. Treba bo storiti več in treba bo iti dlje in hitreje. Novi predlogi predsednika Junkerja danes so pomemben prispevek k temu procesu, ki je v teku in nova zasedanja sveta so že predvidena. Vsi se moramo zavedati, kako nujno je, da strnemo vrste in da nismo razdeljeni. Evropa je že kako sposobna obvladati to krizo. Rečeno je bilo, nič cela 11 odstotka prebivalstva samo, to ni velikanska številka. Evropa pa bo sposobna to krizo obvladati le, če bo ukrepala v skladu s svojimi vrednotami, če bomo presegli eh, delitve in če bomo resnično izkazali skupno voljo. Predsedstvo vse čas dela na iskanju rešitev za vsemi državami članicami. Stoli bomo vse za to, da bodo te države tesno sodelovali z institucijami v prvi vrsti z vašo komisijo. To seveda ne bo šlo brez prizadevanja vsakega posameznika in eh, k temu se bom vrnil čez nekaj trenutkov, ko bomo razpravljali o beguncih in eh, priseljencih v Evropi. Gospod predsednik, Predstavili smo tudi druge prioritete našega predsedstva, ki so v veliki eh, meri usklajene s tistimi, ki jih je predstavil predsednik komisije. Res je, ne smemo pozabiti na vprašanje brezposelnosti. Oživitev gospodarstva je nujna, moramo jo spodbuditi in podpirati. Predvsem imam v mislih tudi brezposelnost mladih. Pred nami je investicijski načrt, ki ga moramo zdaj pogumno in hitro spraviti v tek. In predsednik je govoril tudi o temo. Luksemburško predsedstvo pripisuje velik pomen in vem, da smo tu na isti valovni dolžini, gospod predsednik, Luksemburško predsedstvo velik pomen pripisuje poglobitvi evropske socialne razsežnosti. In eh, zelo sem prisluhnil temu, kar ste dejali glede socialnega dumpinga, eh, o tem, da je potrebno za enako delo izplačati enako plačo. Nujno je, da ohranimo svobodo gibanja, ampak če to želimo ohraniti, moramo ustvariti ravnovesje med eh, socialnimi pravicami in pa ekonomskimi pravicami. Storiti moramo več za notranji trg, še posebej na področju digitalnega trga. To bo preoblikovalo naš način dela, to bo preoblikovalo eh, tudi naše delovno okolje in bo imelo velik vpliv na usposabljanje in na kompetence. Veliki izziv trajnostnega razvoja, boj proti podnebnemu podnebnim spremembam. Vse to je ključnega pomena pred eh, prihajajočo mednarodno konferenco in COP21 je kapitalnega pomena, kajti ta izziv, s katerim se soočamo, je kapitalnega pomena. In ne pozabimo, to je že bilo rečeno, da je ta begunska kriza v osnovi posledica drugih kriz, strašljivih oboroženih spopadov v evropski soseščini. In ko gledam našo soseščino, ne moremo reči, da gre za zelo stabilno soseščino. Gre, že, gre za soseščino, ki je prepletena s krizami in kriznimi žarišči. In zato Evropa mora postati mednarodni akter in SZVP igra tu ključno vlogo z Federico Mogherini na čelu. In mislim, da moramo mi in tudi mednarodna skupnost storiti tu vse, kar lahko v mednarodni skupnosti in tudi v okviru OZN. Hvala lepa. Danke, Herr Schmidt, für die EVP. Hvala lepa. Za ENS Herbert Royal. Ja, predsednik komisije, predsednik eh, parlamenta, predsednik sveta. Najprej se zahvaljujem gospodu Junkerju. Namreč jasno je povedal, da je Evropa več kot zgolj projekt. Evropa temelji na načeljih, na vrednotah in Evropa ima zgodovino, vrednote, tradicijo, vse to moramo ohraniti. Tudi države članice imajo pri tem veliko nalogo in veliko dogovor, odgovornost. Pravilno je in zato se tudi zahvaljujem, namreč treba je zagotoviti, da bodo vzpostavljene oziroma da bo vzpostavljen seznam uh, varnih držav izvora, da bo organizirano tudi vračanje in da bo po drugi strani organiziran tudi sistem varnih migracij, varnega priseljevanja. Pogrešam pa podatek o tem, kako se bodo vsi ti izzivi financirali, kako bo Evropa vse to finančno pokrila. Uh, financiranje bo mogoče samo, če bo Evropa ustrezno gospodarsko rasla, če bo Evropa kot taka eh, živela v blagini. Kako pa izgleda naša eh, regulativa, kako izgleda naš notranji trg, energetska politika, kakšne so naše inovacije, kaj se dogaja s podbudami raziskovanju in inovacijam. Vse to so velika vprašanja, na katera moramo odgovoriti, če bomo želeli razrešiti tudi druga vprašanja in izzive, ki so pred nami. Gospod Rodriguez, izvolite. E Gospod predsednik, imeli ste poguben govor o Evropi, o evropskih državljanih in eh, podpiramo vas pri tem. Ja, Evropska unija je soočena z eksistencialno krizo in to, kar je bistveno, je, da se moramo vprašati, kakšni pa smo mi, evropejci, kakšne vrste ljudje smo. V taki krizi, tako krizo je lahko rešiti, je možno rešiti samo z pravimi evropskimi rešitvami. Torej, ta tragedija se dogaja na naših mejah imamo humanitarno krizo ogromnih razsežnosti. Edina rešitev za to je pravi evropski azilni sistem. Imamo vedno večje migracijske pritiske na naših mejah, to je dejstvo. In edina rešitev je prava evropska migracijska agenda in uh, poglobljeno evropsko razvojno sodelovanje da eh, vedno večji pritisk na trgu dela zahteva rešitev, kot ste sami rekli, agendo polne zaposlenosti v Evropi in investicijski načrt. To je gotovo glavni motor. Ampak vprašanje je, ali imajo vse države članice predpogoje, da to agendo izvedajo. Po mojem ne. Ne, dokler euro območje ni, je območje eh, raznolikosti in razkola in ne območje konvergenčnosti. In zaradi tega je vaš načrt eh, za gospodarsko rast v Evropi še toliko pomembnejši. Potrebujemo prave evropske rešitve in mi poslanci v Evropski parlamentu ne zastopamo le eh, državljanov v posameznih državah, ampak kot celota. Ne morem tukaj uh, dajati um, modrega kartona, ker res zamujamo in prosim držite se časa, da govor, kajti sicer bomo res eh, predolgo glasovali in tudi popovdne imamo um, na dnevnem redu veliko razprav. Uh, Zaradi tega uh, vas res pozivam, da se držite dodeljenega časa. Uh, in sedaj, uh, gospod uh, Tarikabra, za eno minuto. Desito. Gospod Juncker, vemo, da je položaj tistih beguncev, ki uspejo priti v Evropsko unijo, dramatičen. Tehnične in politične uh, rešitve res potrebujemo. Bodimo pa pri tem pošteni. Omenili ste. Uh, ključne razloge. In sedaj eh, bi vas spomnil na neko etično razsežnost, ki ste je do sedaj izogibali. Komisija, eh, svet in ta parlament morajo priznati, da nekatere države članice v veliki meri, so ne izključno, ampak so v veliki meri odgovorne za trenutno situacijo. Ne zaradi divje invazije v Iraku, ampak zaradi tega, ker so krive eh, nedolovanja in nedovoljšnjega vključevanja eh, pri reševanju konfliktov na eh, sredozemlju, ki so vir konfliktov. In to je neupravičeno, nepošteno in nemoralno. Obstajajo ukrepi, ki jih moramo takoj uh, izvesti. Najlepše hvala. Pred... Kolega Kastaldo. Uh, eh, predsednik Juncker, danes ste uh, govorili, da je uh, treba biti. Uh, resen. Strinjam se. Eh, zanimivo je, da med nami predsednik, ni predsednika Tuska in mnogih, ki imajo slabo vest. V Evropi eh, eh, se kregamo o tem, koliko bo kdo sprejel beguncev, kako deluje Mare Nostrum in kakšne so begunske poti. Ampak pretvarjamo se, da ne vemo, da so to posledice naših eh, komercialnih politik in delovanja naših multinacionalk. Ehm, ne pozabimo pa seveda na tudi ameriške in kitajske multinacionalke in seveda to ni povezano s TTIP-om. Ehm, razen uh, Jordanije, Libanona in Turčije, drugi skoraj nič niso naredili, da bi pomagali svojim muslimanskim bratom, mnogo pa so naredili, da bi destabilizirali uh, bližnji vzhod. Evropa uh, se uh, sooča s tem, kako močni teptajo uh, šipke. Mi smo dvolični in uh, strahopetni. Uh, potrebujemo skup, eh, skupnost in ne samo kvote za eh, begunce, ampak odgovornost za vse. Zavedajte se, da uh, gibanje petih zvezdic vam ne bo dalo miru, dokler se ne naredi tisto, kar je pravično. Graf, vi... uh, sedaj pa uh, gospod De Graf, prosim, uh, držite se uh, dodeljenega časa za govor vandaag presenteert heer Juncker. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes je gospod Juncker eh, predstavil načrte za eh, preselitev 160 tisoč eh, beguncev po Evropi. Vendar to ni načrt gospoda Junckerja, ampak gospod Angele. Merkel. Nemčija enostavno odloča, kaj se bo zgodilo in ugotavlja, da ima preveč beguncev na svojem ozemlju in zato jih je treba poslati v nekatere druge države. Tukaj se postavlja vprašanje financiranja. Uh, Gospa uh, Merkel ne, pomeni, eh, ne pravi, da bomo vsem pomagali, uh, eh, ker počesne glede na njihovo grozno zgodbo. Um, načrt eh, Merklove je pravzaprav povezan z Schengenom. Gospe Merklovi sporočam, solidarnost med evropskimi državljani je ključna, razumevanje varnosti pa ravno tako. Preprečiti moramo, da um, pridejo čez nase meje še novi uh, begunci in migranti. Gospod Olbricht, ja, gospod eh, predsednik, gospod predsednik komisije, v imenu poljske delegacije ELS eh, e vam izražam sočutje. No, stvari so dinamične in zato bi v imenu poljske delegacije rad povedal, da mi prihajamo iz države. Parlamentarci ne prihajajo z Lune, ampak iz držav. In naša država je država, ki ima vzhodno tnanjo mejo eh, unije in eh, dejstvo je, da begunski val lahko pride tudi iz Ukrajine. Tudi na to ste spomnili in stvari so tako najasne, da ne vemo, kakšni bodo naslednji koraki. Strinjamo se z vašim razmišljem, da je ne le premestitev rešitev, ampak eh, celovit pristop. Stvari so tako zelo dinamične, da mi na Polskem, ki se zavedamo humanitarne katastrofe, zdaj razpravljamo o povečanju kapacitet za sprejem beguncov. Premijer je včeraj predlagal, da bi začeli razmišljati o povečanju kapacitet, ampak nadzor nad tem procesom mora ostati v rokah posameznih držav. In še ena stvar, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Prihajamo iz države in iz držav, v kateri zelo dobro vemo, kaj se dogaja in hočemo biti solidarni z drugimi, ampak ne bomo dovolili tega, da bomo morda pod pritiskom, morda celo z, pre, pod izsiljevanjem zaradi uh, možnosti dodeljevanja evropskih sredstev. Ja, smo za, ampak pogovarjali se bomo na način, uh, kako pomagati. Hvala lepa. La parola all'onorevole Guerrero Salom. Najlepša hvala, kolega Guerrero Salom. Politiko, ki jo iniciamos. Hvala za besedo. Politične eh, spremembe eh, se dogajajo ravno na sredi našega mandata in hude recesije. Tu je izgubljeno desetletje na naše gospodarstvo. To je trenutek, ko moramo radikalno premisliti, kaj narediti in eh, se eh, zauzeti za eh, socialno politiko, ne moremo nadaljevati z vrčevanjem na rovaš vedno slabših socialnih politik. Moramo doseči uh, boj proti socialnemu dampingu, fiskalnemu dampingu in zagotoviti minimalno plačo. Na stotine tisoče ljudi je notranje razseljenih, so begunci, bežijo pred vojno, ampak tudi pred revščino in lakoto. Veliko ljud, več ljudi umira na tem območju zaradi podhranjenosti, kot pa zaradi orožja. Evropa mora jasno uh, povedati uh, svoje mnenje na istambulski konferenci o človekoljubni pomoči uh, spomladi uh, naslednje leto. Do konca leta mora ukrepati tudi Evropski svet delovati moramo ne samo na osnovi tega, kar smo napisali in kar smo rekli, ampak tudi na osnovi tega, kaj smo dejansko naredili, ali smo postavili, pokazali solidarnost, ali smo obljub, držali svojo obljubo, sicer ne moremo ničesar zahtevati od drugih. Tak for ordet, herr talman. Under den korta minut jag har... Hvala, gospod predsedujoči, gospod Lundgren. V tej kratki minuti, ki jo imam, bi rad govoril o situaciji v Ukrajini. Tudi gospod Juncker jo je omenil. In to, kar ruska stran počne proti Ukrajini in Krimu, to ni dostojno sodobne družbe. Ljudje trpijo, tudi umirajo in tudi tu so naši politiki dolžni odločno odreagirati. Strani naše stranke smo v parlamentu, v svetu Evrope in tudi eh, v parlamentu na švedskem se zauzeli za to, da se oborožen konflikt konča, da se začnejo diplomatski pogovori, ampak tem poslancem, ki širijo neresnice, bi rad povedal, da mora Rusija uh, po, pobrati šila in kopita in zapustiti Ukrajino. To bi morali storiti že včeraj. Vem, da bo naslednji korak Rusije to, da bojo uh, prekinili dobavo plina in to bo imelo grozovite posledice za Ukrajino. In ne glede na to, kaj govorijo poslanci, bom jaz ta še naprej delal na tem, da se ta konflikt reši. To, na to vam dam svojo besedo. Hvala, gospod Atkinson. Honorable Lamassur. Gospa Lamassur. Gospod predsednik, Hvala in čestitke predsedniku komisije za vizijo, za vodenje in za evropski duh. Vidimo veliko kakovost, ki jo pogosto pogrešamo v evropski politiki. Navezal bi se na vaše besede. Ne smemo pozabiti na kruto realnost. Premalo je Evrope unije in unije v Evropi. Evropa deluje slabo, kljub skupnim naporom. Preveč je poseganja nacionalnih vlad. Evropski svet deluje slabo. Imeli naj bi soglasje, ampak tu je veliko nacionalnih tren, včasih tudi nacionalističnih. Imeti pa bi morali skupne interese. Tu imamo razprave za zaprtimi vrati o migracijah. In vidimo izsiljevanje, ki ni dostojno. Vidimo dogodke, do katerih prihaja. Vse več je čustev potrebujemo dolgoročne ukrepe in vidimo, da nekateri ne izvajajo tega, kar bi morali. Še hujše, veliko je hinavščine. Ministri za finance sedaj preočujejo evropski proračun za prihodnje leto in tu bo prišlo do velikih proračunskih rezov na področju azila in migracije. Ja, napočil je čas, da postavimo Evropo v Unijo in da damo več Unije v Evropo. Onorevole Vede Nolcer hvala gospod predsedujoči gospod predsednik juncker zahvaljujem se za vašo iskrenost res je čas za iskrenost in res je čas za več evrope vprašanje beguncev bo preizkus za evropejce če nam to ne bo uspelo potem lahko izgubimo vse lahko pa tudi marsikaj pridobimo. Hvaležen sem vam, da vprašanja niste omejili na razpravo o kvotah, da ste tudi eh, počastili prispevek držav bližnjega vzhoda. Ampak jaz mislim, da premalo delamo za te države, potrebujemo več sredstev, boljše sodelovanje in ne zadostuje, da se sklicujemo na hotspots, kjer ki jih bomo ustanovili. Trenutno je na deset tisoče ljudi na poti po balkanski poti in to hodijo tudi na prostem pod vsemi vremenskimi pogoji in če bo res vreme tako, kot je napovedano, je, grozi katastrofa. Zato je treba podpreti tudi države, kot je Srbija, ki so prevzeli zgledno nalogo. Il dan che tiene la palabra il signor González. Hvala, sedaj pa gospod Gonzales Pons. Gospod Juncker je navedel primer. Španija ima več kot 4 milijone brezposelnih, a kljub temu bomo sprejeli predlog komisije v zvezi z begunci iz solidarnosti, iz humanitarnih razlogov, pa tudi zato, ker imamo kot evropejci etično dolžnost in moramo storiti vse proti fanatizmu in vojni. Uh, Gospod Juncker pravi, da ne smemo republikancem pozabiti vojne, eh, državljanske vojne. Potrebujemo skupno um, politiko za azil, pa tudi za mer, zunanje mer, pa tudi za notranjo politiko, za sobivanje in toleranco. Potrebujemo mentalno šengensko pogodbo, kjer se bodo odpravile tudi mentalne meje in pa meje v srcih. Grozovita slika z sirskim otrokom, ki je umrl ob um, turški obali, je marsikoga ganil. A to ni prvi otrok, ki je umrl. Na tisoče jih je že prej umrlo in žal tudi ni zadnji otrok. Sirija ni edina vojna okoli nas. Prišli bodo tudi begunci pred lakoto, begunci zaradi podnebja in, in drugi. In porazdelitev ljudi in sprejem teh ljudi v Evropski uniji, to bo težko in bo to dolg in težek proces. To je izziv, ki nas čaka v naslednjih letih izziv, ki nas bo spremljal kar nekaj let. In vprašanje je sedaj, koliko in kdaj. Kdaj bo mednarodna skupnost zaključila to vojno? Dokler vojne ne zaključimo, ne bo dovolj kvot za sprejeti vse te ljudi. Hvala lepa, gospa Beres. Merci, Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, naslavljam vas, kot vsi drugi vam izražam veliko sočutja. Rada bi se vam zahvalila za današnji govor. Povezan je z osrčjem Evropske unije, ne le metode skupnosti. Tu imamo vrednote solidarnosti, brez tega nič ni možno, brez solidarnosti. To je ključ Evropske unije, območja evro in to je vrednota, ki je zelo pomembna za politično družino, kateri pripadam. Zato moramo izvajati agendo, ki ste jo danes predstavili nam. In tem duhu bi se zahvalila Evropski komisiji, kajti preprečila je Grexit. Tu je šlo za primer tega, ko ne bi več imeli evropske solidarnosti, ampak rekli ste, kriza še ni zaključena. Potrebovali bomo pogum, zato da bi rešili vprašanje dolga. Vsi opazovalci vedo da je ta dolg neuzdržen. To moramo rešiti odločno in duhu solidarnosti. Prav tako ste omenili vašo odločnost, zato da bi okrepili gospodarsko upravljanje. Zato da bi se soočili s sami izzivi, da bi sprejeli begunce. In zato, gospod predsednik, vas prosim, da ne gre le za metodo korenčka in palice potrebujemo proračunsko porazdelitev v Evroobmočju, izhajati moramo iz predlogov parlamenta na tem področju, tako da ne bile govorili o tem. Prosim, gospa Beres. Gospa Gardini, hvala gospod predsedujoči. Še enkrat želim povdariti eh, naš ponos, da smo vas, gospod Juncker, kot predsednika Junckerja vidno podpirali. In ko vas poslušamo, eh, vidimo, da delimo vaše vrednote, verjamemo v enako Evropo, kot, eh, v katero verjamete vi. In tudi danes je bil vaš govor tako človeški, poln solidarnosti in zavezan. Uh, krščanskim vrednotam in tako popoln govor. Um, upam, da se ga ne bo izvajalo samo deloma v praksi, kaj ti danes moramo predvsem izkazati solidarnost, da se odzovemo na to veliko krizo in seveda moramo Eh, uresničiti tudi vse srednje in dolgoročne instrumente za reševanje te krize. Rekli, rekli ste, da gre predvsem za humano krizo in seveda tudi za zgodovinsko pravičnost. Eh, torej, kot eh, mi, naša stranka, se je vidno zauzemala za to, da se uresničujejo vaši predlogi in upam, da bo to sporočilo res popolno, kajti um, vsi gledajo na nas in to, kar eh, pravimo, ne sme ustvariti napačnih iluzij. Moramo racionalno se odzvati na to krizo. Ne smemo pa povzročiti nadaljnih dram in tragedij. Želim vam uh, uspešno delo in seveda vsem nam želim uspešno delo. Uh, gospa Toja. Eh, gospod predsednik Juncker, rekli ste, da je to za Unijo neobičajen čas. To je zgodovinsko zelo zahtevn čas in potrebujemo kolektivno vodstvo Evrope. Uh, Eh, torej eh, voditelj ne postaneš na neki šoli, temveč eh, s tem, da prevzameš odgovornost, ki ti jo pripiše zgodovina. Nismo še prebrodili notranjih kriz brezposlenosti in tako naprej. Istočasno je Evropo zadela nestabilnost in konflikti ob mejah in beg ljudi in posledice vsega tega. Zato vas prosimo, da izkažete moč pri vodenju Evrope, eh, da premagamo eh, nacionalne interese in tudi povprečnost in egoizem, ki ga izkazujejo nekatere države članice. Kaj ti solidarnost je povezovala Evropa v zadnjih letih? Mi podpiramo vaše predloge. Eh, tudi s pridnostnimi nalogami, ki jih je izpostavil gospod Pitela. Ti ukrepi morajo biti konkretni in jih moramo izvesti hitro, tako da um, ne bomo, tako kot se je zgodilo že pogosto, reagirali prepozno. Gospa Spiraki. Spoštovani predsednik komisije. Zima se bo kmalo začela in to zna predstaviti probleme. Dublin 2 se je zrušil in Grčija in Italija še vedno sprejemata te tokove beguncev. Potrebujemo močnejšo financiranje za integracijo migrantov in moramo poskrbeti za obvezno porazdelitev teh priseljencev. Komisija ima prav, to je treba izvajati. Ampak v Grčiji sprejemamo ogromno beguncev na grških otokih, na Kosu, Lesbosu, na sto tisoče družin, ki pridejo z svojimi družinami, z svojimi otroki. V Grčiji vemo, kako je sikašna situacija za begunci. Moramo varovati svoje meje, ampak ljudje morajo biti pripravljeni, države morajo biti pripravljene sedaj pa moramo zagotoviti, da populizem ne bo prevladal. Populizem ne more nuditi rešitve. In grška nova vlada mora zagotoviti stabilnost in mora zagotoviti tudi uh, varno in stabilno gospodarsko okolje v okviru pogodb. Seveda ne moremo nazaj. Uspelo nam bo s podporo Evropske unije, tako kot je uspelo tudi Špancem, Portugalcem in Ircem. Hvala. Hvala. Prosim, če upoštevate čas govora, ne želim uh, prekinjati govor, ampak prosim, da upoštevate čas govora. Sedaj pa gospa Garcia Peresa, eno minuto. Gospod predsedujoči. Torej, tu beremo časopise v letu 2015 in beremo o tem, kako imamo tukaj na tisoče um, beguncev in jih Italija naprimer ne more sprejeti. To je tukaj nek nacionalni šovinizem, zato da se tudi Evropi očita, da nič ne naredi. Uh, zato, da bi lahko ocenili trenutno situacijo, je treba tudi se pogovoriti o načelnih političnih temah. Evropa ne bo premagala krize, ne bomo našli delovnih mest, če ne bomo spodbudili rasti in pa investicij. Uh, Zato lahko pozdravimo prve korake v Junkerjevem načrtu, ampak potem je pa tu drugo načelno vprašanje, kje je socialna Evropa, kje je boj proti neenakosti, ki so pobude na um, področju minimalne plače v Evropi, kje so pobude za enakopravnost med moškimi in ženski ali pa boj proti socialnemu dumpingu. Gospod Junker, čas mineva in Evropa ne more čakati herr präsident meine damen und herren gospod karas gospod predsedujoči gospe in gospodje gospod predsednik veliko ste investirali v ustvarjanje zavesti od kod prihajamo kje smo in kam gremo to je bilo pravilno in potrebno ideja evrope in politični projekt evropske unije to je naš delovni program nacionalni egoizem brezupje pomankanje iskrenosti, razlike med besedami in dejanji, pomankanje odločnosti, vse to je naš problem. Na nas je, kaj bomo storili, če bomo izkazali voljo, potem bomo lahko vladali vse omenjene izzive in v marsikateri državi doživljamo signale, ki nas opogumijo ki kažejo na uspešno sodelovanje med javnimi stanovami, civilnim družbo, nevladnimi organizacijami in drugimi. Begunski valovi, lakota, situacija v Grči in tako naprej, to so dejstva in to so dejstva, ki zahtevajo skupno zunanjo varnostno razvojno gospodarsko politiko in to mora postati osred, osredna toma, tema naših eh, politik. Hvala, gospod Niedermüller. Hvala lepa. Spremembe so bile vedno gonilna sila za Evropo, potreba, da se prilagodimo novemu novim situacijam. Begunska kriza je tudi takšna, da zahteva spremembe. Če jih bomo premagali, bomo, postali, eh, bomo spremembe sprejeli in bomo postali močnejše. V nasprotnem primeru pa bomo eh, izgubili in bomo izgubili tudi našo prihodnost. Imamo slabe kompromise, imamo pravila, ki niso več v toku s časom, imamo uh, vodje, ki ne držijo svojih besed in imamo begunce, ki spijo na uh, železniških postajah, poleg cest in so žrtve eh, tihotapcev. Zato moramo sprejeti novo pobudo, potrebujemo ključ za prerasporeditev, ampak to je le začetek in nimamo časa več čakati, moramo računati na večjo solidarnost v Evropi in mislim, da lahko pričakujemo solidarnost, če jo pokažemo tudi napram eh, beguncem. Na tem temelji Evropska unija. deputado senhor presidente caro presidente da comissão esta questão To prizadane vseh nas, ne le pri tem poglavju, tudi pri drugih poglavjih. Potrebujemo več integracije, več koordinacije v Evropi, več Evrope in ne manj Evrope. Uh, In zato sem želel omeniti gospodarsko temo, ki prizadeva veliko držav, kot sta Portugalska, Španija, Grčija in druge. Zelo veliko smo si prizadevali, veliko truda smo ložili, predvsem Irska, Portugalska, Španija, zato da bi izboljšali situacijo. Zato imam konkretno vprašanje. Naš predsednik vlade je bil doslej edina oseba na portugalskem, ki je posredovala vizijo Evrope. On je predstavil mehanizem z simetričnimi ukrepi, ki bi lahko izgledal tako, da bi imeli skupni sklad za pomoč brezposelnim. Kaj menite o tem po pripombah vseh štirih predsednikov? Kako mislite to tudi po tem, kar je bilo predstavljeno v juniju? Hvala lepa, sedaj pa postopekujemite prizornost. Uh, predsedujočega, prosim, da upoštevate minuto. Sedaj je gospod Kristodos na vrsti. Pet govorcev pa bo prišlo na vrsto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti predsedniku Junkerju za njegovo pozitivno vlogo pri premagovanju grške krize. Poleg tega bi želel povedati, da. imamo v Grči vendarle nek politični razvoj. Siriza sedaj ima nek bolj zmeren um, program in naša stranka se je tudi sedaj zauzela za sodelovanje po volitvah. Gospodarska kriza pa še vedno staja, čeprav se politika razvija. In čeprav po volitvah kažemo, da smo sposobni učinkovito vladovati krizo, potem vendar pa vseeno potrebujemo pomoč gospoda Junkerja in pa institucij za to, da bomo imeli bolj fleksibilno politiko, kar se tiče obdavčitve malih in srednjih volitih podjetij in pa kmetov in pa tudi turističnega sektorja. Mi moramo pokazati, da smo dosledni, na to pa je treba malce sprostiti davčno politiko, zato da bomo lahko izstopili iz krize z močnim gospodarskim razvojem. Hvala. Hvala, gospod Blanko. Blanko. Gracias, señor presidente. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. V tej razpravi bi morali prisluhniti tudi sektorju, ki se nahaja v krizi, namreč kmetom. Kmetje želijo pravično plačilo za svojo prizvodnjo mleko. Na tisoče obratov je, ki čakajo na odgovor in če ne bo takojšnjega odgovora strani Evropske komisije, če ne bodo določeni minimalne cene za intervencije, potem bo mlečni sektor na, izginil v številnih obratih, kot je ravno pri nas, naprimer v Galiciji. Zato je treba prisluhniti tudi kmetom, ki so zdaj na cesti, potrebujejo odgovor. In odgovor je treba ponuditi takoj, to mora biti pravičen odgovor. In Evropska komisija bi res morala začeti, morala začeti delati, mora določiti minimalne uh, tržne cene. Gospod Marijas, slišali smo besede gospoda Junkarja in mislim, da bi bil celo Fidel Castro uh, zavisten. Govorili ste o grški situaciji in govorili ste, da je treba Grči pomagati. 30 milijard evrov je svežen, ampak to so sredstva, ki tako ali tako pripadajo Grči zaradi strukturnih skladov Evropske unije za obdobje 2014-2020. Slišali smo tudi, kako je gospod Juncker postal ciničen zagovornik Evrope uh, upnikov in je grozil Grčiji, uh, če ne bodo podpisali varčevalnega programa. Gospod Juncker, morate nehati delati kot predstavnik trojke, kot eh, predstavnik neokolonistične Evrope, ki je pod takterko Nemčije. Grožnje pri nas ne obrojevajo eh, sadov in prej, ko boste to razumeli, prej bo to tudi dobro za vas in za Evropo. Sono in aula? señor presidente señor juncker yo no le voté hace un año. hoy le agradezco su discurso porque. Gospoda Junckerja pred eh, enim letom ne bi volila danes, pa se mu zahvaljujem za njegov govor. Govoril je o številnih evropskih problemih in največji problem je, da pogosto iščemo neke izgovore za evropski uh, egoizem. Če ne bomo imeli več Evrope, bo kriza hujša, migracijska kriza, druge krize in vedno več je tudi revnih ljudi. Vsaka kriza, ki bo sledila, bo hujša. Frustrirani državljani ne potrebujejo izgovora, potrebujejo vodje, nacionalizmi in pa šibkost ni dobra. Vsi pa imamo svojo odgovornost, sicer bomo prišli v zastrupljen začaran krok. Populizem vodi do nestabilnosti, kot vidimo v Mađa na Mačarskem, v Veliki Britaniji in drugih državah in to je zelo nevarno. Gospod Juncker, mi vsi smo odgovorni in vsi lahko, in lahko računate na nas. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo eh, gospa Forenca. Gospod predsednik. Mislim, da je današnja dopoldenska razprava zgodovinskega pomena. Ne moremo si privoščiti nobene oblike hipokrizije. Razlikovanje med begunci in ekonomskimi migranti je na videz, na la, lažna, uh, lažno razlikovanje. Mi moramo zaščititi tistega, ki beži pred vojno, pred lakoto in tako naprej. Saj smo tudi mi včasih prispevali k nastanku tega. Ne moremo govoriti o, uh, samo o krizi, o. Uh, Eh, ljudeh, temveč eh, moramo razmisliti o strukturnih spremembah evropskih politik, eh, o reformi azilne politike, o novi obliki evropskega državljanstva. Moramo razmisliti o tem, kako podriti vse zidove in kako bi uh, Eh, kako moramo razumeti, da so pravzaprav smišni stavki, če rečemo, da jim moramo pomagati doma, če so njihove hiše doma popolnoma porušene in nismo pomagali jih porušiti. Gospa Lunaček je na vrsti naslednja. Gospod predsednik, gospod predsednik eh, komisije, moram reči, da sem bila. Um, presenečena oziroma da je velik otis naredil Eh, vaš govor razen TTIP-a in sicer govorili ste o solidarnosti, o tem, da morajo države članice ravnati in eh, zato um, si zaslužite spoštovanje, kajti rekli ste, da to mislite resno, da ne moremo zmanjšati um, pomoči za pomoči za tretje države, za razvojno sodelovanje. Finančne možnosti za to imamo. In resno vam je, da je treba prosilce za azil od vsega začetka da jim je treba omogočiti, da delajo in sami zaslužijo denar. Ko ste bili predsednik vlade, tega še niste želeli, upam, da vam bodo sledili tudi drugi. Potrebujemo predsednika sveta, ki je tu z nami, ko se razpravlja o tem. In ne predsednika sveta, ki v bistvu podpira države članice, temveč nekoga, ki z nami skupaj se trudi za vzpostavitev solidarne Evrope. Hvala, gospa Lunaček. Sedaj pa eh, dobi ob koncu razprave še enkrat predsednik komisije, gospod Junkar, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo dolgo sem govoril tako, da eh, bom sedaj v celoti spoštoval željo predsednika parlamenta, da v odgovoru ne bi bil predolg. Ne vem pa, mi bo to uspelo. Eh, tudi predsednik komisije, ko predsednik parlamenta lahko prekine. Torej, jaz se podredim ukazom predsednika parlamenta. Samo dva, tri stavke, mogoče tudi štiri, pet stavkov ob koncu te razprave. Najprej želim opozoriti na to, da ni res, da svet in predsedstvo sveta ne bi bilo zastopano. Tu je minister Luksemburga, ki je že dolga leta pristojen za migracije in tudi za integracijska vprašanja. Če je nekdo v luksemburški vladi, ki eh, se spozna na to temo, potem je to minister, ki je tu prisoten. In hvala, uh, zahvaljujem se mu za njegovo navzočnost. In ni res, da predsednika sveta, gospoda Tuska, kritizirate, da danes ni tu. Si nisem njegov predstavnik, ampak kje pa je bil gospod Van Rompuy, ko se je govorilo v zadnjih letih o tem? To je razprava med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. In tako je tudi opredeljena v dogovoru med eh, komisijo in parlamentom in gospod Tusk s katerimi sem se dolgo pogovarjal o govoru, saj ta govor ne stane kar tako. Če bi tak govor nastal kar tako, eh, bi bilo zelo težko. Gospod Tusk je v Turčiji. Turčija je tudi, eh, ima opraviti s problemom, katerega obravnavamo danes navzočnost Tuska v Turčiji je bolj pomembna kot navzočnost predsednika sveta v razpravi med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. In to je pač tako. S predsednikom Evropskega sveta sem pripravil to razpravo, on je intenzivno pripravil njegov obisk v Turčiji z mano in zato ga hočem izuzeti iz kritike, ki je bila naslovljena na to, ni bilo upravičeno in tudi ni uh, strokovno utemeljeno. Glede Grčije, to so nekateri omenjali, bi rad rekel, da je komisija predlagala 37 milijard. Seveda naj bi to vzeli iz strukturnega sklada, ampak žal je tako pri vseh vladah. Vidimo, da smo imeli slabe upravne zmogljivosti in slabe zmogljivosti črpanja sredstev. S pomočjo Dombrovskisa smo skušali izbrati vsa sredstva, da bi pomagali Grčiji, da bi hitreje črpala sredstva. Sami pravili so financiranja, ki obstajajo in glede na vse to, kar smo imeli prej, zato da bi Grčija lahko storila to, kar bi morala storiti že v preteklih letih. Kajti tega ni storila. Ne v preteklih letih, ne v preteklih mesecih. Glede Grčije bi lahko govoril na dolgo in široko. Vem, da je veliko kritik. Ne pravim, da je izpogajani program estetski zgled, ki naj bi ga ponavljali v prihodnosti. Ampak kot sem obljubil, v Evropskem parlamentu smo prvič opravili socialno oceno učinka grškega programa. Če komisija tega ne bi storila, bi res lahko upravičeno kritizirali komisijo. Ampak mi smo to glede Grče. Ali res mislite, da če bi imeli višji DDV, v restauracijah. Ali celotni prehrambeni verigi bi lahko rekel, ali mislite, da bi to bila rešitev? Sprijeli smo politične rešitve. To morate vedeti. Kaj ti tega ne veste, ker tega niste omenili? Predsednik Evropske komisije si je na svoje pleče naložil to, da je treba poskrbeti za to. Graška vlada ni predlagala, zmanjšanja proračuna, tudi za vojaške namene. Sam sem predlagal, da bi imeli korektno rešitev. Tudi v tem sektorju grška vlada tega ni predlagala. Ko sem konzervativec, sem bil presenečen, ker smo morali toliko ur razpravljati s premijejem iz Grčije o tem. Kaj ti v Grči imamo zelo bogate, imamo tudi žrtve. To sem bil jaz, ne gospod Cipras, to sem bil jaz, ne gospod Cipras. Ja, to ni res. Poslušate ene in ne drugih. Ampak ne bom govoril o tem, o grškem primeru. Sicer mi boste rekli, da sem posegal v to politično razpravo, ki je notranja politična grška razprava. Tega ne bom storil. Pozdravljam cel niz predlogov gospoda Ciprasa. Na konferenci za ti zadnji dneh je bil zelo ljud. Ja, komisija je res del teh, ki skušajo pomagati. Včasih to kritizirajo. Ampak, če ne bi bilo komisije pri oblikovanju programa oživitve, potem bi bile posledice veliko hujše, kot so bile. Zaradi prisotnosti komisije. Kajti mi imamo najbolj uravnotežen predlog, ki bi ga sploh lahko imeli. In tu bi rad pohvalil tudi druge države, Irsko, Portugalsko, Španijo, Latvijo, kajti vse te države so pokazale rezultate in podporo pri analizi. Kajti, če imamo dobre reforme, so tudi rezultati veliko boljši. Kot če jih nimamo. Glede TTIP-a slišim tiste, ki to omenjajo. Nisem naiven abkommen. Nisem naivn, ko gre za prosto trgovinski sporazum z IDA, samo pravim, da potrebujemo ta sporazum. <clears throat> Pogoji takih sporazumov pa niso odvisni samo od komisije, temveč od, tudi od držav članic. In to je vsebina trenutno potekajočih pogajanj. Vendar, da bi kar od vsega začetka rekli, tega eh, sporazuma ne potrebujemo, temu se po najboljši bolji ne morem pridružiti. Moramo eh, se pošteno pogajati, pogajati do konca, vendar eh, ta sporazum potrebujemo in ga bomo tudi dobili in sicer pod pogoji, ki bodo v skladu z evropskim duhom in z evropskimi načeli. O kmetijstvu želim povedati naslednje. Tega prej nisem mogel povedati, ampak nekdo vam bo razdelil tudi eh, naša stališča o tem. Zelo sem povezan z evropskimi kmetji. Vedno sem bil med tistimi tudi kot predsednik vlade in finančni minister, ki so branili skupno evropsko kmetijsko politiko, kajti Evropa brez kmetov, brez vinogradnikov, brez negovalcev krajine ne bi bila Evropa, v kateri danes živimo. Kmete ne moremo pustiti na cedilu v tej situaciji in Evropska komisija bo storila vse, da se bo ta kriza mleka in to je res eh, kriza, ki ogroža obstoji prav izvajalcev mleka. Torej želimo, da bi čim prej odpravili to krizo, prve predloge smo že pripravili in sedaj bomo počakali na svet in na parlament in potem podali še dodatne predloge. Hvala gospod predsednik za pozornost, ki mi jo je danes namenil parlament. Ich möchte mich herzlich bedanken. Hvala, gospod Junker, za vaše, vaša izvajanja. Se